Dragi poslanci, lahko zastavite vprašanje v okviru modrega kartona in pa um, se oglasite v prosti razpravi. Lahko se oglasite na uh, tradicionalni način ali pa z novim elektronskim sistemom. Navodila imate ob uh, vhodu v dvorano. Sedaj pa gospa Kanko. Ena minuta v imenu predlagateljev. Hvala lepa. Srce mi krvavi. Sem iz, Burkine Faso in ta moja domovina je sedaj prežeta z nasiljem. Zaradi nasilnih islamskih radikalcev. To pomeni veliko grožnjo za Burkino Faso pa prav tako tudi za celotno regijo Sahel. Napadajo mošeje in cerkve in njihov edini namen je to, da uničujo skupnosti. Ljudje se zbirajo, se pogovarjajo um, in molijo, ti radikalci pa jih napadajo na teh mestih. To ima zelo hude posledice za to državo, pa tudi za širšo regijo in pa za Evropo. Te posledice so res lahko zelo hude. To velja za migracije, pa tudi nasplošno. Ne smemo pozabiti na vizume in Evropska unija mora še vedno pomagati regiji Sahel, tako da se zagotovi trajnostna rast in pa stabilnost v regiji. Potrebujemo čim boljše sodelovanje med EU in pa Afriko na splošno. Srcem se moramo bojevati proti terorizmu in moramo podpreti Burkino Faso in pa regijo Sahel. Ne smemo jih pustiti zadaj, kajti če ne, se lahko zgodi, da bomo priča hudemu konfliktu in to bo vplivalo tudi na Evropo. Uh, Burkina Faso je bila v preteklosti sekularna država. Gospa Čavns, dve minuti. Hvala. Nihče ne sme biti izpostavljen nasilju zaradi veroizpovedi ali pa zaradi katerega koli drugega vidika identitete, um, spolne identitete um, ali pa veroizpovedi. Nikoli, nikjer. Ampak sedaj pa se nasilje v Burkina Faso um, um, krepi. Uh, Ehm, sedemsto petdeset ljudi bilo ubitih to leto in več um, tisoč ljudi bilo razseljenih zaradi te um, krize. No, v Burkini Faso pa je dolgo časa vladala veska strpnost in to moramo podpreti in naj podprem vse tiste pogumne ljudi v skupnostih, ki želijo sodelovati in um, ne želijo popuščati in se spostaviti verskemu konfliktu. Z orožjem ne moramo priti do miru in varnosti v Burkina Faso vidimo, da konflikti samo povzročajo dodatno radikalizacijo. Organi reda in miru morajo vedno spoštovati človekove pravice, tako da se zagotovi varnost in mir v državi. Poleg tega pa je treba tudi zagotoviti um, človeško dostojanstvo in pa običajne storitve, uh, ekstremisti se rodijo v prostoru brez upanja. Veliko je pritiskov tudi podnebne spremembe in to zmanjšuje standard življenja ljudi v Burkina Faso. Tudi kmetijska politika je problem, kaj ti subvencionira se naprimer mleko v prahu in to potem zelo škodi lokalni mlečni industriji evropski odziv na te kršitve človekovih pravic mora biti koherenten in moramo biti dosledni in podpreti vse tiste, ki sedaj um, se bojijo proti ekstremistom in moramo jim pomagati pri, njihovi, pri njihovem boju za mir. Hvala lepa. Gospari na minuto. Hvala lepa. Burkina Faso je lajična država. To je bila prva um, zahodnoafriška država, ki je um, oblikovala skupnost uh, bratov. Um, in od leta 1972 so skupaj vladali in uh, kristijani in muslimani, zato imajo tam že dolgo tradicijo medijskega dialoga. Od leta 2015 pa Burkina Faso ter druge države v regiji uh, vendar se soočajo s hudim nasiljem. Um, to je nasilje nad, nasilje nad uh, civilnim prebivalstvom, ki ga izvajo obroženi radikalci in tako napadajo vse po vrsti in napadajo same temelje te države. Temelj države pa je dialog in pa odprtost do drugih. Sedaj vlada včasih um, pomakane vladavine prava in to je hud problem, ki ga moramo rešiti. Uh, problem je zlasti revščina in pa tudi to, da država nima zadosti nadzora nad ozemljem. Treba zagotoviti varnost in zato želimo, da se okrepi sodelovanje za regijo Sahel in se zagotovi varnost. Pa še nekaj, želimo tudi to, da se sprosti nujna humanitarna pomoč, kaj ti sedaj je tam um, več kot 1,5 milijona ljudi in ti ljudje trpijo za lakoto v tej regiji. Uh, eno je varnost vprašanja, pa potem so še druga vprašanja, torej lakota in pa um, človeka pravice. Tudi to je primarno vprašanje. Hvala. Gospa Vilovojeva Ruiz. Hvala, predsedujoči. V Sahelu doživljajo zelo resno humanitarno krizo. Povečuje se število terorističnih napadov, podnebne spremembe prinašajo sušo. Štirikrat več civilistov je bilo ubitih v Burkini Faso kot v letu 2018. Varnost je treba zagotoviti v Sahelu. Ampak varnost eh, se ne izboljšuje. Na varnost gledamo zgolj z vidika obrambe. Mislim pa, da bi morali na nek način zajeziti tudi migracije, ki prihajajo preko Sahela v Evropsko unijo. Varnost in človekove pravice, to dvoje je treba zagotoviti v Sahelu. Ampak, če želimo to doseči, se moramo poslužiti drugih načinov delovanja, ne zgolj vojaških metod, temveč tudi drugih metod. Mislim, da bi morali prenehati z eh, kolonizacijskimi politikami, odpisati bi morali dolg tem državam, spodbujati bi morali politiko izgradnje miru in varnosti, spodbujati bi morali tudi vlogo žensk, vlogo civilne družbe. Mislim, da bi morali storiti več tudi v interesu ljudi tam, ne pa zgolj v interesu gospodarskih vidikov Unije. Hvala. Sedaj pa gospod Etjen. Minuta. Hvala lepa, spoštovane kolegice in kolegi. Razmere v sahelskih državah, humanitarne razmere so strašne. V tem trenutku Burkina Faso ima tudi težave in države Sahela moramo obravnavati kot celoto skupaj z Malijem, Nigrom, sosednjimi državami. Rečeno je že bilo, Burkina Faso je bila država, kjer so veroizpovedi sobivale, danes pa ni več tako v preteklosti verospoved ni igrala vloge, danes pa. Ne gre samo za to, da džihadisti zasledujejo kristjane, tudi zmerni muslimani so cilj napadov in to kaže, da je prišlo do razmer, ko si ljudje ne zaupajo več in kjer lahko vidimo velike težave v medverskem dialogu. Zato, gospe in gospodje, mislim, da moramo to regijo bolj podpreti, da damo ljudem perspektivo, da se ne radikalizirajo. To pa ima opravka tudi z vojaško podporo. Kolegica je dejala, varnost ni odvisna od vojakov, ampak jaz bi dejal, varnost je odvisna tudi od vojakov, gospe in gospode. In zato se moramo kot evropejci tudi na tem področju močneje angažirati. Hvala. Hvala. Sedaj pa Helveni. Gospod Helveni, dve minuti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 Že mesece slišimo krike na pomoč kristjanov in zmernih muslimanov. Islamisti želijo spodkopati celotno družbo. Želijo spodkopati koherenco celotne družbe. Mačarska sama je v okviru programa Hungary Health poslala pomoč tudi Burkini Faso. In potem smo slišali, da je ta pomoč res dobrodošla. V državi pa je tudi že približno 600 tisoč notranje razseljenih. Nimajo zaposlitve nimajo prihodnosti in brez pomoči mednarodnih organizacij bi bili popolnoma izgubljeni. Hvala. Sedaj pa politične skupine. Najprej LS, gospod Van Dalen, ena minuta. Hvala. Islamski skrajneži so napadli veliko držav in povzročajo zelo hudo škodo, sami v bistvu oblikujejo zakon. V Burkini Faso je precej kristijanov in eh, tudi pripadnikov islamske verospovedi. Dolgo časa so živeli skupaj v miru, potem pa so jih začeli napadati Al-Kaida, Nusrat al-Islam um, in pa druge islamske skupine. Pogosto so napadli kristijane, naprimer cerkve na severu države. Ljudje so potem morali zbežati iz svojih vasi in res eh, sedaj ti ljudje zelo trpijo, ne samo zaradi napadov, ampak tudi zaradi suše. Ljudje morajo odhajati svojih domov. Mislim, da moramo še ukrepiti svojo podporo celotni regiji in moramo obsoditi te ekstremiste in moramo prepričati, da še naprej delujejo tako, kot delujejo. Hvala lepa. Sedaj pa v imenu SND Nina Gill. Hvala. Gospod, eh, visoki predstavnik, situacija v Burkini Faso se, um, tekom leta vedno bolj slabša in moramo to pogledati bolj celostno, ne pa da se osredotočimo samo na eno skupino ali pa na eno, um, državo. Regija Sahel je sedaj nova žariščna točka za ISIS in to je največji problem. In ISIS potem izkorišča pomanjkanje varnosti v teh eh, delih sveta, kjer ni stabilnosti. Zato potrebujemo strategijo za Zahodno Afriko. Treba podpreti te države, <clears throat> kajti njihove varnostne sile nima zadosti sredstv in virov in treba je okrepiti njihove strategije za večjo stabilnost. Tam, kar um, arbitrarno obsodijo in ubijajo ljudi in zato gredo ljudje potem k skrajnežem, uh, Zato me zanima, kaj počne Evropska unija, zato da bi dodali svoj glas um, k preiskavi OZN, ko gre za te zlorabe sil G5. Še vedno dopuščamo te kršitve človekovih pravic. Um, to počnejo vse vojske v tej regiji. Mi to kar gledamo. Ja, Hvala lepa. Sedaj pa uh, gospod Rodrigo Stranos uh, za Renju. Hvala lepa, predsedujoči. Gospod visoki predstavnik, eh, Burkina Faso je med desetimi najrevnejšimi državami na svetu. V letu 2015 je tam prišlo do nasilja brez primere. V prvi polovici leta 2019 je bilo izpeljanih več kot 300 terorističnih napadov. Teroristične oborožene džihadistične skupine so to regijo preoblikovali v regijo za rekrutiranje mladih v šolah, v, mež, v cerkvah in drugod so letos izvajali napade. Več kot 500 tisoč je razseljenih oseb. Več kot 4 od 5 oseb v tej državi potrebuje pomoč za preživetje. In ogromno ljudi živi pod pragom revščine. Ta celotna regija Sahela potrebuje strategijo za boj proti terorizmu, strategijo za mir in varnost. Vendar Burkina Faso potrebuje tudi nujno razvojno pomoč in pomoč v hrani. Hvala lepa, sedaj pa se zelene. Gospod Saturi, minuta. Hvala. Ta resolucija kaže, v kako hudih težavah je Burkina Faso bi pa spomnil na to, da potrebujemo dialog. Tam imamo pripadnike različnih verovizpovedi in pa etničnih skupnosti. Dialog še vedno obstaja, ampak sedaj pa se soočamo s politično krizo in pa krizo tamkajšnjega ozemlja. In ta kriza se prav tako povezuje z podnebnimi spremembami. Burkina Faso se sedaj bojuje za to, da skrajna revščina ne bo podlaga za vedno več radikalcev. Evropa ima tukaj pomembno, odgovorno vlogo, moramo ukrepati. In eh, če ne ukrepamo, ljudje tega v Burkini Faso ne razumejo. Ponovno, G5 je um, neuspešna struktura. Nujno je, da Francija, Evropa in pa celotna mednarodna skupnost uh, ponovno razmislimo o strategiji za regijo Sahel. Čas je, da res pogledamo resnici v oči. Treba se nekaj naučiti iz preteklosti. Veliko je bilo neuspehov v naši zgodovini in moramo skupaj z ljudmi zgraditi stabilnost v teh državah. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa ide gospod Panca. Hvala, predsedujoči. Že kar nekaj časa v Burkini Faso preganjajo kristjane, pa ne zgolj kristjane. Več kot 12 džihadističnih skupin vezanih na ISIS in Al-Kaido deluje. 150 tisoč ljudi je že umrlo, pol milijona ljudi je preseljenih. 74 kristjanov je bilo ubitih v letošnjem letu, od tega trije duhovniki. Teroristična skupina je poleg tega razstrelila crkav prvo nedeljo v mesecu, 14 oseb je umrlo, žrtvovali so duhovnika, ki je Mašo vodil. Burkina Faso je država, kjer manjšine trpijo. Čas je, da tudi parlament stori več za to, da pomaga tej državi. Konkretno moramo državi pomagati, da odpravi svoje pomankljivosti, ne pa da zgolj izkoriščamo njene prednosti. Želimo si, da bi kristijani lahko v tej državi v miru preživeli božič. Nažalost pa to, kar mi počnemo danes v parlamentu, ne prispeva k miru med ljudi in kristijani. Hvala. Hvala. Sedaj pa IKR, e minuta gospod Rojsen. Hvala lepa, predsedujoči. Nasilje islamskih radikalcev je spremenilo stanje v Burkini Faso. Prej so živeli mirno, sedaj pa tam vlada verska nestrpnost in pa islamski radikalizem. Predvsem kristijani so trpeli ogromno škode. Več kot 60 kristijanov je umrlo v tem letu 2019 zaradi napadov, zapirali so cerkve in kristijani so morali oditi iz svojih fasi. Zelo sem zaskrbljen, predvsem zato, ker Nasilje ni omejeno samo na Burkino Faso. Nasilje se še širi po celotni regiji Sahel. Potrebujemo mednarodno ukrepanje in to nujno. Res Evropska unija mora več narediti za kristjane v tej državi. To mora biti del naše skupne varnostne politike in pa del naše skupne strategije EU-Afrika v Burkini Faso, kot rečeno, pobijajo kristijane in to uh, moramo sedaj nujno preprečiti. Hvala. Končali smo s političnimi skupinami in uh, sedaj pa gremo naprej. Um, gospa Benjamin, Benjamin. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Danes obsojamo napade na krščansko crkvo v Burkini Faso in to ni izoliran primer, nažalost. V zadnjih letih smo bili priča verskemu preganjanju kristjanom, ne zgolj v Burkini Faso, temveč tudi v Somaliji, Šrilanki, v Afganistanu, v Maliju in podobno. Gre za versko preganjanje, gre za napade teroristov proti kristjanom hladnokrvno jih ubijajo zgolj zato, ker izražajo svojo veroizpoved. Dogodki so res strašljivi. Open Doors je v svojem poročilu zapisal, da je v letu 2018 bilo ubitih več kot 4000 kristijanov, 3025 so jih zaprli, 1800 crkva so napadli. Gospe in gospodje, nikar se ne slepimo. Še posebej tisti neki, branite večkulturnost. Namreč ti napadi so napadi na vse tisto, kar kot Evropska unija zastopamo. Gre za napade na našo svobodo, na naše vrednote in na naš način življenja in tega ne moremo več trpeti. Hvala. Hvala. Sedaj pa gospod Jones, minuta. Hvala lepa. Kolegi so že spregovorili o razmerah v Burkini Faso. Burkina Faso je znana po svoji strpnosti pri veroizpovedih. In res čestitam kolegom uh, za izjave. Ti napadi so res grozoviti, ampak moramo vse skupaj postaviti v širši kontekst. Kot prvo, bi rada izrazila sožalje vsem, ki so um, torej umrli, oziroma predvsem njihovim družinam in pa znancem. Uh, eh, te družine so trpele veliko trpljenja zaradi napadov. Tukaj govorimo o Burkini Faso, pa tudi o drugih državah po svetu. Nasilje je pravi virus, ki sega zelo globoko v naše države, demokracijo in pa v naša srca. In to moramo na vsak način zaustaviti. Kaj mislim s tem? Nobena država ni imuna na napade in moramo skrbno razmisliti o tem, kaj počnemo pri strategiji EU-Afrika ki se trenutno pripravlja. Kako bomo to rešili? Sam mislim, da moramo izkazati solidarnost, eh, doseči sodelovanje in pa prijateljstvo s temi državami. Tudi financiranje. Potrebujemo pozitivne, ne pa negativnih korakov. Tako da bomo zagotovili, da bomo en svet, ena človeška rasa, ne pa razdeljeni. Hvala. Hvala, gospod Loazo. Hvala ti turistični napadi v Burkina Faso so res hud problem. To traja že več let. Napadajo civiliste in vojake, restauracije, um, šole, cerkve. Situacija se še zaostruje. Evropska unija mora sedaj bolj ciljno usmeriti svojo pomoč, eh, tako da dosežejo eh, tiste, ki to res potrebujemo. Še vedno moramo vlagati na daljši rok v šole za usposabljanje policistov in pa vojakov. Država članice morajo premagati um, zadržanost, moramo pomagati tistim, ki delujejo na terenu v Burkini Faso. Ampak tudi organi v Burkini Faso morajo ugotoviti, kako bodo dejansko prišli do boljšega nadzora na svojo zemljo in kako jih mi lahko podpremo. Um, Sedaj obstaja podpora pri vojski, pa tudi za notranjo varnost in pa na področju carinskih dejatov. In sedaj Mislim, da nam zbakuje časa, potrebno strategijo EU za regijo Sahel. Imamo vse instrumente na voljo in um, seveda naredimo marsikaj, ampak moramo se bolje uskladiti, tako da bomo bolj kos temu izzivu, tako da bomo zagotovili varnost v Sahelu. To je seveda afriški izziv, pa tudi naš evropski izziv. Hvala. Hvala, gospa Bild. Hvala. 1,5 eh, milijona razseljenih, skrata, 2000 eh, eh, šol, ki so bile zaprte, včasih eh, so jih napadli in to um, samo zaradi nestrpnosti preganjajo kristjane in Zahod to gleda. Na začetku meseca smo videli še en napad na protestantsko crkvo um, ehm, v državi in umrlo je 14 ljudi. Sedaj vidimo, da je bila prej Burkina Faso um, država stabilnosti v regiji, sedaj pa je vedno več eh, islamskega terorizma in to vpliva na celotno regijo. Konflikt se je na začetku začel na severu Malija, sedaj pa se je razširil in 4500 francoskih eh, vojakov um, je trenutno tam, ampak um, misija OZN je pa popolnoma nemočna. Vse to ni dovolj, gospa um, Loazo, vsi um, se strinjamo. Ampak vseeno, v Evropskem parlamentu, lahko tukaj govorimo o tem, ampak nič eh, to ne bo spremenilo, če ne bo Evropska unija storila nekaj konkretnega v tej regiji. In um, ta regija je ključna za krščanstvo, pa tudi za celotno Evropo. V tem uh, prednoletnem času moramo dejansko misliti na to in ukrepati. Hvala lepa, sedaj pa gospod Poremba. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospe in gospodje zelo sem zadovoljen, da govorimo o Burkini Faso. Moramo izreči solidarnost z ljudmi v Burkini Faso. Mislim pa, da je sedaj pravi čas, da povemo, kaj lahko kot EU storimo, da povrnemo stabilnost v državo in da stabiliziramo razmere v regiji. Napadi v zadnjih tednih, še prav posebno na kristjane, to so izvedli radikalni islamisti, ki so zavezani ISIS-u, so pomenili veliko izgubljenih življenj. Nedavno je bil izveden napad na crkv. Desetine ljudi je bilo ubitih in ubijali so tudi otroke. Potrebno je sedaj torej začeti razmišljati o konkretnih ukrepih za povrnitev stabilnosti tudi visoki predstavnik bo imel polne roke dela. Potrebujemo ustrezno strategijo, potrebujemo humanitarno pomoč, prav tako pa potrebujemo specifične ukrepe. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Hetman. Bardzo, Szanowni... Hvala lepa, predsedujoči, gospe in gospodje. 1. decembra je prišlo do vojaškega napada na crkvo v Bukini Faso. 14 ljudi je bilo ubitih, veliko ranjenih. Leta 2019 je zaradi džihadističnih napadov umrlo zelo veliko kristijanov. V zadnjih letih agresija raste. 100 tisoče državljanov je moralo zbežati svojih domov. Stotine ljudi je izgubilo življenja. crkve zapirajo, teptajo človekove pravice, pozivamo Burkino Faso, da odločno ukrepa za zaščito religioznih manjšin in da se bori proti radikalizaciji. Prav tako pa se moramo zavedati težav, s katerimi se država sooča. To je ena najrevnejših držav na svetu, veliko je internih sporov. Zavedam se, da morda njena vlada ne more sama dovolj in zadostno ukrepati. Zato mora EU sodelovati z vlado in sahelsko skupino, da jih podpremo pri vseh ukrepih, ki vodijo do varnosti. Prav tako mislim, da je potrebno nadrevati z našo humanitarno pomoč za Burkino Faso. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod Kus, minuta. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Tudi mi bomo podprli resolucijo. Vendar pa si moramo biti na jasnem glede tega, da politični ukrepi ne bodo razrešili težav pregona manjšin in teptanja človekovih pravic. Več kot dva milijona ljudi že sedaj ima težave zaradi tega. Prejšnji teden je bilo ubitih tudi veliko ljudi v napadu. Kakšen je naš odgovor na to sovraštvo? Kristjani, ki želijo slediti Jezusu, tukaj lahko damo samo en odgovor ljubimo svoje sovražnike. In kot lahko slišimo tudi, če napadate mene, boste napadali tudi same sebe. Lahko, je lahko ljubezen resnično pravi odgovor? Da, kaj ti Bog sam je tako ljubil svoj svet, da se je odrekel svojemu sinu. In to je pravo sporočilo Božiča. Samo to sporočilo nam lahko pomaga v teh trenutnih razmerah. Zato vsem želim vesel, blagoslovljen božični čas. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa gremo na postopek HDI, pritegnite pozornost predsedojočega. Štiri javljanja k besedi imam, začenja pa gospod Pospišil. Hvala lepa, gospod predsedojoči celotno razpravo sem z velikim zanimanjem spremljal in strinjam se z avtorji te resolucije. Evropska komisija mora vedeti, kako izgleda naša nova politika glede te nesrečne države. Potrebno se je zoprstaviti nasilju v tej državi. Nekdaj je ta država bila versko zelo strpna. To so predhodniki dobro že povedali. Dejstva so jasna, njih potrebno ponavljati. Moramo pa se odločiti, kako bomo tej državi pomagali in kako bomo tudi pomagali vladi, ki žal ne zmore se zoprstaviti napadom teroristov proti civilistom. V zadnjih tednih je bilo desetine napadov proti civilistom in vladi ne uspe ustrezno ukrepati. Kaj bo Evropska komisija storila za to, da bi zaščitila civilno prebivalstvo? Hvala lepa. Gospa Grapini, minuta. Mulțumesc, domnule președinte. Hvala lepa, predsedujoči. Da, kolegi in kolegice so to že jasno povedali. Tik pred Božičem smo in vidimo, kaj se dogaja v Burkini Faso. Vidimo nasilje, umore, in strinjam se s to resolucijo. Samo dejstvo, da lahko EU pomaga, je pomembno. Pomembno je, da tukaj v to vključimo tudi strategijo EU-Afrika. Potrebujemo konkretne ukrepe za več varnosti. Življenje ljudi nima cene. Po eni strani imamo hudo revščino, ljudje umirajo zaradi revščine, po drugi strani pa tudi nasilje. Ti atentati in teroristična dejanja tukaj mislim, da ima to opravka tudi z druženimi narodi. In tukaj moramo razviditi tudi mi svojo strategijo kot EU. Sprejeti moramo ustrezne ukrepe in poskrbeti za to, da bo to vodilo do izboljšanja razmer. Vsi smo ljudje in z ljubeznijo in odločnostjo lahko storimo veliko več kot samo z besedami. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Voles, minuta. Hvala lepa, predsedujoči. Burkina Faso in Sahel je zelo težavna regija. Kaj lahko EU stori? Potrebujemo drug pristop do te regije ne lotevamo se vzrokov nestabilnosti, podnebne spremembe, nelegalni denarni tokovi, izkoriščene ekstraktivne industrije in podpora skorumpiranim organom. Nimamo čistih rok, slepi smo, krademo njihove minerale. Te države so nestabilne, zato ker so tako revne in mi jih ohranjamo revne. Prenehati je, da potrebno jih ropati. In vse, kar smo počeli na vaškem področju, je samo poslabšalo razmere. Sedaj, ko so tam naše enote, so razmere slabše. Vlada mora storiti svoje, pomagati moramo ljudem, nehati jih ropati in jim pomagati živeti vsakodnevno življenje, normalno življenje. Hvala lepa, gospod Polčak, minuta. Děkuji, pane predsedo. Hvala lepa, predsedujoči. Tudi sam bi rad pozval visokega predstavnika, da podpremo Burkino Faso. Ta država trpi zaradi džihadističnega nasilja in skoraj da se je ta država popolnoma zlomila. Prej pa je država dobro delovala, sedaj pa ne več. Strinjam se s kolegicami in kolegi. Kristijani trpijo neznosno nasilje, tudi otroci in zmerni muslimani. Demokratične strukture v državi je potrebno podpreti. Potrebno je podpreti oborožene varnostne sile, državne varnostne sile. Prav tako pa moramo državi pomagati tudi zato, ker trpi zaradi posledic strašne suše. Tisoče ljudi je državo že moralo zapustiti kot posledica tega. Potrdil, oprostite, podprl bom to resolucijo. Istočasno pa pozivam visokega predstavnika, da se soočimo s, celotno, s težavami celotne regije Sahela in jo podpreti. Drugače bo prišlo do velikih težav. Hvala lepa. To je bil postopek HDI. Sedaj pa dobi besedo gospod Borel. Prosim. Mr. President. Gospod predsedujoči spoštovane poslanke in poslanci. Vsi imate prav. V zadnjih mesecih smo videli dramatično poslabšanje varnostnih razmer v Burkini Faso. Nekaj številk je bilo omenjenih, tudi sam jih imam nekaj. 700 žrtev letos, 500 zgolj od poletja naprej, več napadov različnih vrst proti oboroženim silam, civilistom, bolnišnicam, šolam. Skoraj 700 tisoč notranje razseljenih oseb. Tudi kriza s pomankanjem hrane je zelo pomembna. Potrebujejo temeljne storitve. Več kot milijon ljudi potrebuje pomoč v hrani poleti je več kot 2000 šol bilo zaprtih. To pomeni, da več kot 300 tisoč otrok ne hodi več v šole. Skoraj 10 tisoč učiteljev je bilo prizadetih, kar nekaj je bilo ubitih letos. Državni organi so vedno šipkejši, naslednje volitve pa se bližajo. In glede na to, da opozicija sedaj kritizira vlado, lahko prije tudi do težav. Burkina Faso je pomemben partner za nas. Kljub dejstvu, da so se nekatere težave pojavile nedavno, kar se tiče ocene krize, mislim, da moramo biti v tej državi bolj navzoči in bolj odločni na tem, v tej regiji. 25 odstotkov prebivalstva predstavljajo kristijani. Pogosto smo gledali na državo kot na državo, kjer so različne veroizpovedi sobivale. Turistične skupine pa seveda to skušajo spodkopati. Spodbujajo medverske in medetnične spore. Napadajo skupnosti, za katere menijo, da so njihovi sovražniki, pa tudi tiste muslimane, ki jih džihadisti imajo za preveč zmerne. Kot kaže napad na mošejo oktobra. Ne smemo se umakniti. Potrebno je nujno in bolj odločno ukrepati. Podpisniki mednarodnih pogodb. Zato mora Burkina Faso, mora ta Burkina Faso in mednarodno skupnost zaščititi dostojanstvo prebivalstva, ščititi življenja in pomagati državljanom. Zato spremljamo razmere in ukrepamo na področju, kjer, so, kjer je varnost ogrožena. Zavezani smo, da bomo podprli boj proti radikalizaciji, spostavili okvir za humanitarno pomoč in spoštovanje človekovih pravic. Tukaj potrebujemo sredstva. 10 milijonov smo že namenili državam Sahela in tudi mirnemu sobivanju med skupnostmi smo namenili skoraj enako vso to denarja. Podpiramo civilno družbo na področju demokracije še z nadaljnimi 7 milijoni. To je torej primer tega, kar počnemo v ta namen ohranjanje socialne kohezije in verskega sobivanja, to je ključ do stabilizacije države. Naj vam zagotovim, da bo EU nadaljevala s pomočjo Burkini Faso pri spopadanju s temi izzivi, kajti razmere v Burkini Faso in širše v Sahelu zelo vplivajo na varnost in tudi mirno življenje tudi nas, evropejcev. Hvala lepa za to razpravo, hvala lepa, da je Evropski parlament spremenil o tej nesrečni državi. Hvala lepa. Tako, to je konec te razprave. Imamo sedem predlogov resolucije. Glasovanje bo potekalo kasneje danes. Tako, sedaj pa naslednja točka na našem dnevnem redu, gre za Afganistan, zlasti domnevno spolno zlorabljanje fantov v provinci Logar. Naj vas spomnim, da lahko se prijavite tudi po postopku CatchDI in modri karton na dva načina, klasičen postopek pa tudi elektronski. Navodila imate v hodu, ob vhodu v plenarno dvorano. Tako, za minuto dobi besedo gospod Črnecki, prosim. Panie przewodniczący, panie. Predsedujoči visoki predstavnik, vesel sem, da prek političnih razlik sedaj govorimo o tej pomembni, boleči temi, kajti spolna zloraba mladih je vedno boleče in grozovito. Resnično menim, da moramo biti odločni kot Evropski parlament glede veliko primerov zlorabe v provinci Logar. Biti moramo odločni, to moramo kritizirati in pritisniti moramo na vlado, kajti dobivajo velikansko pomoč, humanitarno, ekonomsko z naše strani, tako da moramo pritisniti na njih, da bodo storili vse, kar je v njihovi moči, da bi ustavili te prakse. Omejiti morajo možnosti za spolno zlorabo mladih. Zakaj? Zato, ker to pomeni stigmatizacijo za njih za celo življenje. Pokazati moramo solidarnost z njimi, vesel sem, da imamo skupno stališče prek eh, političnih razlik med različnimi političnimi skupinami in upam, da bo gospod Borel kot najbolj izkušen komisar v komisiji sprejel ustrezno stališče. Hvala. Hvala lepa. Gospod Markar, dve minuti. Hvala lepa, predsedujoči. Vedno, ko govorimo o Evropskem parlamentu v Afganistanu, imam težavo, da govorimo samo o temnih plateh. Vem, da Afganistan to ima. Je pa tudi res, da bi morda včasih lahko govorili tudi o bolj pozitivnih plateh, o srečnih družinah, o dobri hrani, o lepih sončnih zahodih v Kabulu. Vem, to danes ni tema, ampak žalostna sem, da govorimo samo o negativni plati, ima pa država obe plati, pozitivne in negativne. 2016 in 2017 sem bil kot fotoreporter v Afganistanu in seveda sem videl tudi temačne plati, ampak spoznal sem veliko odličnih ljudi, veliko ljudi, ki se zauzemajo za demokracijo, človekove pravice. In moram reči, da so to ljudje kot Mohamed Musa Mahmudi in Eksanulo Hamidi ki se zauzemata za človekove pravice in zahvaliti se jim moramo, se jim moramo, da to počnete. Včasih pa jih ščitimo slabše kot eh, zločince, ki tam divjajo, ki izvajo zločine tudi nad otroki. Oba sta hotela zaščititi otroke pred spolnim zlorabljanjem in na poti na sestanek z ambasadorom EU so jo aretirali. Zato je pomembno, da o tem danes govorimo da v resoluciji sicer priznamo, da so oblasti pripravljene uvesti korake, da bi bolje zavarovali varohe človekovih pravic in da tudi bolj neodvisno preiskuje primere. Ampak pomembno je tudi, da točno gledamo in spremljamo, da bodo kaznovali zločine in da bomo ščitili zagovornike človekovih pravic. Prav tako moramo jasno reči, tisti, ki dobijo pomoč od nas, mora zaščititi točno te zagovornike človekovih pravic in mora zaščititi otroke. Veliko točke v resoluciji. Hvaležen sem, da je bilo možno doseči tako široko podporo pri tej resoluciji. To je dober znak. Hvala lepa kolegom tudi za to. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Piri, minuta. Hvala lepa. Podobe, ki nas šokirajo. Lokalne afganistanske elite ugrabijo mlade fante, jih oblečajo ženske, potem morajo za njih plesati in jih spolno zlorabijo. To je bača bazi. To je spolno suženstvo in je ostudno. Poročilo z prejšnjega meseca kaže, kako strašne so razmere. Saj 136 fantov, verjetno pa še tisoče več vlogarjev, so sistematično zlorabili učitelji in lokalni organi. Ljudje, ki jih najbolj spoštujejo, In to se ni končalo. Kar nekaj otrok je bilo ubitih, pet tudi v svojih družinah, ker so osramotili svoje skupnosti, domnevno. Afganistanski organi morajo zato takoj aretirati vse storilce bače bazi in peljati neodvisne preiskave in jih poklicati na odgovornost. Ta grozovita praksa mora biti enkrat za vse izkorenjena. Hvala lepa. Eh, Hvala lepa. Gospa Matijas, minuta in pol, prosim. Eh, e- Hvala lepa, gospod predsedujoči. Popolnoma podpiramo vso, vse točke te resolucije. Spolna zloraba otrok, to je ena najbolj grozitih stvari, kar si jih lahko zamislimo. Razmere v Afganistanu. No? pomenijo katastrofo za državo in regijo. Razmere mladih fantov so strašne, ampak imamo potem še statistične podatke, ki pravijo, da je 14 tisoč otrok bilo zlorabljenih v relativno kratkem času. Tako da vas resnično podpiram, da podprete predloge sprememb, ki smo jih dodali resoluciji. Mislim, da je pomembno, da pogledamo na vse skupaj nekoliko širše. Generalni inšpektor Združenih narodov je popolnoma jasno povedal, da so svetovali drugim državam, da naj ne posredujejo petem spolnem nasilju proti otrokom. In tudi afganistanske varnostne sile izvajajo določene stvari, ki jih ne bi smeli, pa o tem ne govorimo. Vojaki, ki jih podpirajo Združeni narodi, tudi, pa se o tem ne govori. Tako da sedaj potrebujemo neodvisno preiskavo, zato da zagotovimo, da ne bo nekaznovanosti. Podprite, prosim, to resolucijo. Pozivam pa tudi države članice, da naj ne več deportirajo mladih v Afganistan. Soočajo se namreč s tveganjem mučenja in kršitvijo človekovih pravic. To kaže ta resolucija. Hvala lepa, kolega Ostrevič, jaz je naslednji. Mr. Chair, Gospod predsedujoči, gospod visoki predstavnik, kolegice in kolegi. Zločini nad otroki so najgrozljivejša oblika zločina. Afganistanskim otrokom so s tem oduzeli otroštvo. To vpliva na njihovo življenje, na njihovo prihodnost. Njihova prihodnost pa je prihodnost Afganistana. Zato pa trdo delamo, da bi jo ustvarili. V zadnjih dneh je predsednik Ganic rekel, da bo preiskal te grozljive dogodke v šolah v provinci Logar. Hvala lepa za ta odziv. Veselimo se že konkretnih rezultatov. Vsi storilci dejanj morajo biti privedeni pred roko pravice. Šole bi morale biti varen kraj za otroke. Ena od ključnih nalog vseh nas je, da ponovno zgradimo Afganistan, da zagotovimo varno prihodnost tudi za mlade v tej državi. Še naprej se bomo borili za to, da se odpravijo prakse bača bazi in da se zaščitijo pravice otrok v Afganistanu. Hvala. Hvala lepa. Naslednja je gospa Zovko. Spoštovani predsedujoči. Pred nekaj tedni smo slavili 30. obletnico konvencije o pravicah otroka. S to razpravo pa ugotavljamo, da je še veliko dela potrebno upraviti, če želimo zaščititi otroke po svetu. Zelo sem zaskrbljena zaradi spolnih zlorab, do katerih naj bi prihajalo v šolah v Afganistanu. Šole bi morale biti varno zatočišče, še posebej v času oboroženih konfliktov. Tudi borci za človekove pravice, ki so izpostavljali domnevne kršitve in zločine, so zdaj preganjani. Afganistanski organi bi morali v vseh primerih poskrbeti za to, da bodo borci za človekove pravice lahko opravljali svoje delo. Spremljati je treba, kaj se dogaja s temi primeri. Pozivam tudi tožilstvo, da sproži neodvisno preiskavo domnevnih zlorab in tudi arbitrarna pridržanja in zaprtje borcev za človekove pravice. Diplomatske misije Evropska unija in druga veleposlaništva v Kabulu bi morala, morali spremljati, kaj se dogaja s temi primeri. Zaščititi je treba otroke in njihove pravice tudi v oboroženih konfliktih. Za Evropsko unijo pa je bistvenega pomena to, da ukrepi spremljanje in nadzor tega, kaj se dogaja s finančno pomočjo Evropske unije Afganistanu. Tako bomo poskrbeli za to, da bodo ta sredstva prispevala k zaščiti otrok in k varovanju borcev za človekove pravice. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa prehajamo na govorce v imenu političnih skupin. Najprej v imenu skupine SD, gospa Santoš. Hvala lepa, predsedujoči. Situacija, o kateri se danes pogovarjamo, je grozljiv običaj imenovan Bača Bazi v pokrajini Logar v Afganistanu. Seveda lahko to prakso zgolj ostro obsodimo. Vse predolgo smo si zatiskali oči pred grozljivimi zlorabami otrok in kršitvami osnovnih človekovih pravic. Afganistanska vlada je končno sprejela nekaj korakov v boju proti tem praksam, ampak to je premalo. Še naprej poslušamo o zlorabah otrok, o napadih na borce za človekove pravice in o zapiranju leteh vsi bi morali pozvati, da se izpustijo borci za človekove pravice. Odpraviti se mora ta praksa zlorabe. Prenehati je treba z nekaznovanjem, otroke je treba zaščititi, storilce teh grozljivih dejanj pa je treba privesti pred sodišče. Ne smemo dopustiti, da bi pobegnili v druge države. Miselnost se mora spremeniti, to vemo, vendar se mora v tem primeru zganiti afganistanska družba, afganistanska vlada, verski voditelji. Vsi morajo odigrati svojo vlogo v boju proti tej novodobni kugi. Potrebujemo zakonodajni pristop, nedvomno, vendar je treba storiti več tudi na področju izobraževanja, da bomo zaščitili prihodne generacije. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa za skupino ID, gospa Anderson. Danke der missbrauch von kindern in afghanistan ist entsetzlich. razmere v afganistanu so strašne spolne zlorabe kateregakoli otrok, katerega otroka so grozovite žal se v muslimanskih državah to pogosto dogaja in to je izraz prevladujoče kulture težava pa je da se evropski parlament spet ukvarja in dviga prst in svari druge države spet slišimo samo besede prazne besede nič se ne stori. Seveda, lahko se dobro počutimo in dokažemo, da smo moralno superiorni, ampak življenja teh otrok ne bomo spremenili. Obravnava spolnosti v islamu, če to omenimo, je to takoj znak za rasizem. Če pa ne smemo omeniti vzroka, potem prosim se ne delajte, kot da vam je mar za usodo teh otrok. ta moralna superiornost, ki jo tukaj izražate, ni nič drugega kot samo sveti sih in avščine. Hvala lepa. Hvala lepa. V imenu skupine GUE NGL, gospod Dejli. Gospod predsedujoči, zelo pozdravljam resolucijo zato ker se zdaj na novo odpira razprava o teh grozljivih praksah bača bazi. Gre za sistemsko zlorabo in zasužnevanje otrok. Ta praksa je dobro znana v številnih delih Afganistana. In najbolj žalostno pri tej razpravi je, da to ni neko novo odkritje. Vsi vemo za to prakso že zelo dolgo časa. Pravzaprav vemo, da so bili večkrat izvedeni ukrepi za to, da bi preprečili razkritje teh dogodkov. Tudi ameriški vojaki so že poročali o tem, kaj se dogaja. Tudi ameriško posredovanje v Afganistanu naj bi prispevalo k izobraževanju, k človekovim pravicam, k pravicam žensk čeprav so se potem američani obrnili stran, ko se je ta praksa dogajala pred njihovimi očmi v ameriških oporiščih. Seveda je treba to prakso odpraviti, primere je treba preiskati, nuditi je treba podporo in zaščito žrtvam. Vendar se mi zdi, da bi morali na podlagi tega tudi potegniti kakšen sklep. Žalostna ironija je, da sicer upravičeno obsojamo posilstva in zasužnjevanje otrok v tej državi, čeprav je ta država pravzaprav zasužnjena in mučena strani tujih sil. Afganistan je bil, raz, je bil razglašen za najbolj nasilno državo na svetu, ampak mi vsako leto tja pošljemo na stotine ljudi, ki jih vrnemo. In vi ste pripravljeni vsako leto, ne vem koliko otrok, vrniti v to državo. Sram naj vas bo. Mi bi morali podpirati pravice otrok, da živijo dostojno, svobodno v svoji državi, brez tujega omešavanja. Seveda se zauzemam za to, da vrnemo mir v to državo, vendar bi morali podpreti tudi borce za človekove pravice, civilno družbo v tej državi, ne pa uradno oblast. Hvala lepa. Gospod Castaldo je naslednji. Ker pa ga ne vidim v dvorani, besedo dobi gospod Biedron. Gospod predsedujoči, predstavljate si majhnega dečka, ki gre v šolo, zato da bi dobil izobrazbo, ki si jo zasluži. Predstavljajte si potem, da učitelj, ki mu otrok zaupa, Zvabi otroka v temno sobo in ga posili. Ta fantek je potem pogumen, spregovori o tem, kar se mu je zgodilo, ampak ko gre na policijsko postajo, ga ponovno posilijo. Dečkova družina je potem tako sramočena, da ga vrže ven iz hiše. Ampak tega dečka vsaj niso ubili. Ne gre za osamljen incident, gre za realnost, ki jo doživlja na stotine otrok v provinci Logar. Učitelji in lokalni uradniki so sodelovali pri spolnih zlorabah. Predstavljajte si, da bi mi zdaj stali križem rok. Hvala. Hvala lepa. Gospa Inčir gospod predsedujoči razprava in resolucija se nanašata na najbolj gnusno zadevo kar si jo lahko predstavljate to je dno vseh dna pomembno je da se pogovorimo o tej temi na najvišji politični ravni. Gre za spolne zlorabe, za spolno suženstvo, za trgovino z otroki, z mladimi dečki. Uh, To je bovno, to je nezaslišano in vse to se dogaja v provinci Logar v Afganistanu. Sama izražam solidarnost z žrtvami. Prenehati moramo s to kulturo molka in stigmatizacijo v primeru prakse Bača Bazi. To prakso je treba prekiniti tisti, ki so zagrešili zločine, morajo prevzeti odgovornost. Pravni sistem mora delovati. Mladi morajo dobiti pomoč in podporo, ki jo potrebujo in si jo zaslužijo. Otroci imajo pravico biti otroci, rasti in odraščati v miru in varnosti. Prenehati je treba s temi zlorabami. Hvala lepa. S tem smo zaključili s znamom govornikov trije ste se prijavili k be, postopku pritegnite pozornost predsedujočega. Najprej gospod Pospišil. Děkuji pěkně, pane předsedající. Ta situace... Hvala lepa, gospod predsedujoči. Situacija v provinci Logar je res grozljiva. Vsi ti mladi doživljajo tragedijo, ki jo je praktično nemogoče opisati. Mi ne moremo razrešiti tega problema, lahko pa ponudimo podporo tem dečkom. Gospod Borel, ali ne bi bilo moč gospodarsko pritisniti na to regijo v Afganistanu, zato da bi se v Afganistanu dejansko lotili tega problema? Sicer so afganistanski organi najavili, da bodo ukrepali, ampak besede ne zadoščajo. Mislim, da bi morali v okviru politike, ki jo vodimo do Afganistana, obravnavati tudi ta vprašanja. Predvsem bi morali zahtevati, da se začne izvajati reforma kazenske zakonodaje. Mislim, da bi morali pritisniti na afganistansko vlado, da bi leta začela z kampanjo osveščanja, v kateri bi tudi povdarila, da je ta praksa nezaželena, nedopustna. Poleg tega bi morali pritisniti na Afganistan tudi v okviru mednarodne skupnosti. Hvala. Hvala lepa, gospa Grapini. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Recentul raport al secretariatului arată că... Hvala lepa. Zadnje poročilo sekretarjata Združenih narodov kaže, da je bilo tisoče otrok ubitih, pohabljenih in da se v Afganistanu izvaja nasilje nad otroki. To obstaja, žal pa ukrepi, ki so bili sprejeti do sedaj, tudi po kazenskem zakoniku in nova zakonodaja, ki je bila sprejeta 2016, ni pomagala pri zaščiti teh otrok. Mislim, da je zelo pomembno, da glasujemo, sprejmemo to resolucijo, imamo pa tudi nekaj predlogov sprememb, kjer še prav posebno obsojamo tuje enote v Afganistanu. Tudi ameriške niso posredovale kar se tiče teh kršitev. Naj omenim še to, zloraba otrok, to obstaja tudi v državah članicah. Napada se mladoletne tudi pri meni doma, tudi nedavno se je to zgodilo v moji državi. Ampak biti moramo previdni. Otroci so naša prihodnost, generacija, ki bo gradila svet. Hvala lepa. Lep pozdrav, kolegice in kolegi. Lep pozdrav tudi vsem tistim, ki nas poslušate po spletu. Besedo zdaj predajam gospodu Wallasu. Um, Najlepša hvala, gospa predsedujoča. To, da otroke spolno zlorabljajo, je verjetno najbolj grozljiva stvar, kar si jo lahko spoh zamislimo. Prihajam z Irske. Spolne zlorabe so se dogajale tudi pri nas v okviru cerkve in zaradi tega so bila številna življenja uničenja. Ampak na Irskem je bilo vse to poznano, ljudje so vedeli, da se te stvari dogajajo, vendar so jih prisilili k mavku. V Afganistanu je težko verjeti, da oblast, da vlada niso vedeli. Evropska unija želi pomagati Afganistanu pri ponovni izgradnji po uničenju strani američanov in rusov pred njimi ter številnih drugih. Če pa želimo odigrati pozitivno vlogo, moramo biti zelo jasni in odločni v odnosu do organov v Afganistanu. Povdariti moramo, da to vrstne prakse niso dopustne. Če bomo tudi mi močali, se bodo stvari spreminjale veliko bolj počasi. Pozitivno vlogo lahko odigramo v Afganistanu, vi pa bi morali izkoristiti svoj vpliv in tudi potencial, ki ga imate za to, da na glas zakričite da jo to preveč slabega ne treba s to prakso zaključiti. Hvala lepa, zdaj pa besedo predajam visokemu predstavniku gospodu Borelu. Gospa predsedujoča, članice in člani parlamenta. V naših razvitih, bogatih družbah prihaja tudi do izoliranih primerov. Lahko se pogovorimo tudi o vojni v Afganistanu, o tem, zakaj smo zahodnjaki tam prisotni že več kot 20 let, zakaj je do tega prišlo, kakšni so rezultati, kakšne so posledice. O vsem tem se lahko pogovorimo, ker so nam to poznane stvari. Ampak danes se v razpravi ukvarjamo s konkretnim primerom in sicer z nečem, kar je zgolj vrh ledene gore. Kaj vse se skriva pod vodno gladino, ne vemo. Podatke o zlorabah otrok v Afganistanu, nažalost, nimamo. To, kar imamo, pa je nezanesljivo in bi težko primerjali te podatke s podatki v naših državah. Kljub temu pa podatki jasno kažejo, da je v provinci Logar moč videti zgolj vrh ledene gore. Namenska delovna skupina Združenih narodov je v obdobju 2015-2018 ugotovilo, da je prišlo do 40 tisoč zlorab oziroma kršitev pravico otrok. Gre za hude primere. 80 odstotkov civilnih žrtev so otroci. Sicer imamo določene omejitve na področju spremljanja in nadzora, ampak jasno je bilo ugotovljeno, da je bilo izvršenih 800 napadov na šole na bolnišnice, da so v tej provinci zlorabljali 274 otrok, za katere vemo, verjetno jih je še na tisoče več. Leta 2017 so želeli spremeniti kazensko zakonodajo, ki naj bi začela veljati leta 2018. In v tej reformi so kriminalizirali tudi prakso bača bazi. Vendar je zelo težko spremeniti običaje, prakso, nekaznovanost, je zelo razširjena, težko se borimo proti vplivu vseh vladajočih, otroke stigmatizirajo in jih izključujejo iz družbe. Ampak še naprej se moramo boriti, zato ker je treba zaščititi otroke. S predsedniškim dekretom so rekli, da je treba otroke zaščititi, spodnji dom parlamenta pa se je potem uprl, rekel je, da niso sklečni in da ne morejo sprejeti zakonodajnega akta. Včeraj pa so se še vedno pogovarjali o tej zadevi. Zakonodaja z področja zaščite pravico otroke je bila štirikrat zavrnjena v parlamentu v zadnjih štirih letih. In to jasno kaže na to, kako močan je odpor do spremembe zakonodaje, do spremembe praks in običajev v tej državi. Zato se nažalost še vedno moramo boriti proti to vrstnemu ravnanju. Moramo pomagati v tem boju, zato da se izboljšajo pravice otrok v Afganistanu. Počnemo vse v svoji moči in to bomo še naprej počeli. Zavedamo se, da so spremembe v družbi veliko težje izvedljive. Gre za tek na dolge proge. Ne, ne zadošča zgolj to, da se zakonodaja spremeni na papirju. Otroci v Afganistanu je razprava, ki smo jo opravili v preteklosti. In številni deležniki so se udeležili te razprave in izkazali zanimanje za to vprašanje. Mi zahtevamo od afganistanske vlade, da redno vključuje tudi vprašanja pravic otrok v zakonodajo, ko gre za naprimer boj proti prisilnim porokam, ko gre za boj proti otrokom vojakom in podobno. Evropska unija se sistematično loteva te problematike. Preverjamo tudi, kaj se dogaja z najemanjem otrok in rekrutiranjem otrok v vojsko. Spodbujamo policijske in druge projekte, ki se zauzemajo za večjo vključenost spolov in ki naj bi pomagali otrokom. Mi pomagamo afganistanski družbi, da se bori zoper te pojave. Zelo pomembno je, da se tudi parlament, Evropski parlament o tem pogovarja, kajti samo tako se bomo lahko proti tem pojavom borili. Hvala lepa. Ob koncu razprave je bilo vloženih šest predlogov resolucije. Glasovali bomo po zaključku današnjih razprav. Zdaj pa nas čaka naslednja točka na dnevnem redu, ruski zakon o tujih agentih. Časa imamo zelo malo, zato prosim, da ne presežete dodeljenega časa za govor. Vsak ima na voljo minuto. Besedo najprej predajam gospe Fotigi. Hvala, predsedujoča. Gospod visoki predstavnik. Sovjetska zveza je bila zelo kruta do neodvisnih novinarjev. Zatirali so jih, številni novinari so izginili. Nažalost, v Ruski federaciji Putina ugotavljamo, da so ukrepi te države zelo podobni ukrepom iz preteklosti. Še vedno se spominjamo čudovitih oseb, kot je Ana Politkovskaja ter pogumnih novinarjev, ki so pripravljeni posredovati zanesljive, objektivne informacije ruski družbi. Nažalost pa je zakon o tujih agentih, kot ga je podpisal Vladimir Putin 2. decembra, še en korak v smeri ustrahovanja posameznikov neodvisnih blogarjev in novinarjev. V tej resoluciji se zauzemamo za to, da bi ta zakon preklicali. Hvala. Hvala lepa. Gospa von Kramon Tobadel je naslednja. Hvala lepa. Spet bi rad Putin s to zakonodajo proti tujim agentom prevzel še več nadzora. Boj proti medijem in nevladnim organizacijam se zaostruje. Korak za korakom jemlje Putin svoboščine. Ne gre samo za Rusijo. Potrebno je ogroziti in oceniti nevladne organizacije. To je tisto, kar izvaža Putin kot vzor za avtoritarnost. Njegovi zaporniki niso vedno v zaporih, ampak ugotovili so, da administrativne ovire ali sankcije vodijo do samocenzure. Imajo bolj prefinjene metode za pritisk, za to, da otežijo vsakodnevno delo in da jih utišajo. To, kar počnejo z nevladnimi organizacijami, je že kar stalna praksa obrekovanja nasprotnikov. To se pojavlja tudi v Romuniji, na Češkem in na Malti, ne samo v Rusiji. In Viktor Orban je pa seveda idealni učenec Putina. Nevladna organizacija se mora na mačarskem že registrirati in povedati, če dobivajo sredstva iz tujine. Temu razvoju moramo sedaj hitro narediti konec. Hvala lepa. Hvala lepa. Besedo zdaj dobi naslednji avtor, gospod Picula. Hvala lepa, kolegice in kolegi, za odlično sodelovanje in za dobra pogajanja. Zdaj imamo skupno besedilo, ki kritično gleda na zakon o tujih agentih. Sporočila parlamenta so zelo jasna. Zakon je bil sprejet leta 2012, leta, prejšnji mesec pa so dodali dodatne predloge sprememb. Ta zakon je zdaj razširjen na vse tiste, ki prejemajo podporo izven Rusije ali ki delajo za medije, ki niso v ruski lasti. Poleg tega je zdaj dodatno omejena tudi možnost financiranja medijev. Ta zakon omejuje tako civilno družbo kot medije pri svobodi izražanja. Zato zahtevamo, da se ta zakon omakne. Rusija je podpisala deklaracijo o človekovih pravicah, zato zahtevamo, da spodbuja vse pravice, za katere se je zavezala, da jih bo podpirala. V odnosih z Rusijo pa moramo seveda sprejeti pravo strategijo, ki bo omenjala tudi ta vprašanja, vse pa mora temeljiti na mednarodnem pravu. Hvala lepa, gospod Huk. Hvala. Svobodni govor je najbolj pomemben za demokracijo in v Evropi moramo zagotoviti demokracijo, kajti to je ključno za Evropo. Sedaj je ta ruski ukrep še en um, zaskrbljujoč dejavnik. Sedaj bodo novinarji označeni kot eh, tuji agenti in lahko jih bodo sodno preganjali. Že sam pojem je zelo slabšalen. Češ, eh, sem novinar in ne smete mi verjeti. Tako ljudje sploh ne morejo več kritizirati ruske vlade. Moramo razveljaviti ta zakon. Želimo prijateljstvo, ne pa sovražnosti do Rusije, ampak vidimo pa po drugi strani, kaj počenja Rusija. In um, ni nobenih sprememb na oblasti. Država zatira svobodni govor in to je nevarnost za same Ruse in pa za sosede. Nujno je treba prekiniti to džunglo medsebojnega sumničenja. In meni skupina Renew bi povedal, da potrebujemo več, več svobodnega govora, ne pa manj. Hvala lepa. Sedaj pa kot zadnji avtor, gospod Galer. Hvala lepa, predsedujoča. Žal, spet govorimo o zaostritvi razmer glede nevladnih organizacij v Rusiji, pa ne samo za njih. Tudi posamezniki, kot so blogeri, bodo vključeni v to. To je ta ruski zakon o tujih agentih. Kdo poroča o tem, kdo poroča o korupciji, ga smatrajo za tujega agenta. Mislim, da so si Rusi zaslužili več in bolje. Kdor govori to, pravzaprav skušal poštevati prave interese državljanov in ni tuji agent. Bori se proti vladajoči kasti, ki skuša nazven drvati odločno in nacionalistično, se pa kot nobena dinastija prej sedaj bogati za potemkinovo fasado, kjer je vse mogoče. Kot včasih carja, želijo drvati pokroviteljsko, do državljanov. In sedaj moramo mi izreči našo solidarnost tako, da takoj zahtevamo odpravo tega zakona. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Kobilius. No, Hvala najprej. Enostavno vprašanje, kaj pomeni ta ruski zakon o tujih agentih? To pomeni, da se ruski organi oblasti bojijo Rusov. In zato bi rekel, predsednik Putin, ne smete se bati običajnih ruskih državljanov. Torej, ko se oblast začne bati svojih ljudi, um, jih oblast začne napadati in tako z, eh, omejujo človeka pravice teh ljudi. Zato moramo napraviti vse v svoji moči. Uh, moči EU, pa tudi Sveta Evrope, zato da nekaj spremenimo. V Svetu Evrope je Rusija ponovno pridobila vse svoje pravice in pristojnosti, potem je tukaj še Beneška komisija, Svet Evrope in pa naše vlade, ki so del Sveta Evrope. Vsi skupaj moramo delovati in um, moramo se zauzeti za človekove pravice Rusov proti ruskim oblastem, ki se bojijo teh običajnih državljanov v Rusiji. Hvala lepa. Naslednji je gospod Glucksmann. Socialisti, prosim. Hvala. Odbor za preprečevanje mučenja in pa zakon o tujih agentih, potem eh, skupina za LGBTI, zagovorniki človekovih pravic, tuji agenti, eh, novinarji, tuji agenti, vsi so tuji agenti, sedaj tudi blogerji, eh, no, običajni državljani, vsi bodo sedaj tuji agenti. To je model um, družbe, ki ga predlaga Putin in moramo biti jasni. To je um, lastnost vseh avtokratskih režimov, tudi tistih v Evropski uniji. In to sedaj ni samo diplomatsko vprašanje, tu gre za um, spopad dveh vizij sveta. In kolegi, moramo biti dosledni, ko se zauzemamo za demokracijo. Um, tako dosledni, kot eh, je Putin dosleden pri svojem neposrednem stanju napadanju na demokracijo v Rusiji in pa tudi v sami Evropski uniji. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Avstrevičius. Prosim. Hvala. Kolegi, ruska vlada že dolgo časa omejuje svobodo novinarjev. Eh, in pa dopisnikov, ki so še edini verodostojni viri v državi. Sedaj pa napadajo posameznike, neodvisne novinarje, aktiviste in neodvisne organizacije, ki imajo drugačen pogled na rusko družbo kot pa pogled Kremlja uveljavljamo sankcije in to upravičeno proti Rusiji kot odgovor na njihov um, napad v vzhodni Ukrajini in pa na Krimu. To se je zgodilo pred, pred petimi leti, pa se še ni nič izboljšalo. Ravno obratno, vedno bolj avtokratski je postajal. Sedaj imamo ta zakon o tujih agentih in to dokazuje samo to, da Rusija ne eh, dela korako naprej, ampak nazaj, ko gre za spoštovanje temeljnih svoboščin. Ta zakon vpliva na ruske državljane. Prav tako pa je to tudi neposreden napad na nas, evropejce. Tukaj piše tuji in to škoduje ruski družbi, pa tudi evropski družbi. Um, to velja za civilno družbo, pa tudi diplomati. Vsi so se zdaj stigmatizirani v Rusiji. Kolegi, ne smemo zvračevati. Moramo biti um, aktivni čim prej in moramo sprejeti globalni um, akt Magnitski in to takoj. Hvala lepa. Gospa Hautala, prosim. Hvala, gospod predsedujoča, visoko predstavnik. To je bil dober teden za svobodo govora v Evropski uniji. V ponedeljek je bila v parlamentu sprejeta odločitev, da dodelimo nagrado Dafne za preiskovalni preiskovalno novinarstvo. Potem v torek smo sprejeli zakon o žvižgačih v Evropsko uniji in potem v sredo smo obeležili svobodo govora tudi tako, da smo oporečniku, eh, dohtiju, ki se vzema za pravice Ujgurov, dali to nagrado. Um, torej, to je bilo v imenu um, slavnega akademika Saharova. No, ampak sedaj povedo, kaj se dogaja v Rusiji in kontrast je res zelo, zelo oster nedavno odločitev ruskega režima, da sedaj razširi ta zakon o tujih agentih še na posameznike. To je res zelo huda težava za delo neodvisnih novinarjev v Rusiji. Še posebno bi omenila Radio Free Europe, Radio uh, Liberty. Tam je ogromno dopisnikov po celotni Ruski federaciji opravljalo odlično delo in sedaj bo njihovo delo bolj težavno kot po preteklosti. Hvala. Hvala lepa, gospod Marjani prosim. Upam, da veste, da ta resolucija um, obsoja tudi um, ZDA. Leta 1938 smo imeli zakon Fara, ki je um, bil podoben trenutno ruskemu zakonu in uh, takrat so v ZDA že obsodili tuje agente. Sedaj se Rusija spopada z mednarodnimi uh, težavami in pogosto gre vse v nasprotju z razumom. Uh, seveda na vsak način um, želijo v, um, na Zahodu ohraniti te sankcije proti Rusiji. To, te sankcije so slabe za naše gospodarstvo in to ne koristi ničemor. Um, sedaj, um, če imamo rumene jopiče, Trumpa, um, stavko, vse se povezuje s Putinom. Vedno znova. Prav tako je leta 1981 imela um, še Francija zakon, ki je onemogočala združevanje tujih agentov. In sedaj mislim, da moramo vključiti Rusijo um, preko dialoga. Mi pa gremo ravno v obratno smer, slepa ulica. Hvala. Hvala lepa. Naslednji je gospod Krasnodemski, EKR. Hvala. Predsedujoča. Sedaj je ta zakon o tujih agentih še dodatna zaostritev pri tem, ko se Kreml želi izolirati od ruske družbe. To je delovanje Putinjega režima ob sodelovanju nekaterih evropskih držav. Eh, Naprimer preko Severnega toka 2 se pretaka veliko denarja. Seveda vidimo, da Rusi vedno bolj pogosto protestirajo zaradi gospodarskih in pa političnih razlogov. Veliko socialnih problemov, gospodarskih težav v Rusiji in po drugi strani pa um, vidimo to retoriko oblegane trdnjave. Nekatere televizije in pa časopisi na vsak način želijo demokratizirati Rusijo, ampak eh, pozabljajo pa, da se morajo Rusi sami odločiti, v katero smer želijo, da gre njihova država. Hvala. Hvala lepa naslednji gospod Willemsen, Guengel. Hvala. Svoboda izražanja, pravica do združevanja. Vse to so temelji konvencije o človekovih pravicah. Eh, to konvencijo je podpisala tudi Rusija, ne samo država EU. Nekatere temeljne pravice so skoraj da že samo omejene za nekatere, ampak očitno so sedaj pod hudim vprašanjem. Avtokratski režimi na vsak način želijo spodkopati civilno družbo. To vidimo v EU, na Mačarskem, naprimer, pri Orbanu ali pa v Izraelu pod Netanjahujem in predvsem tudi v Rusiji pod Putinovo vladavino. In moramo poslati zelo jasen signal vsem. Ne bomo sprejeli tega, da se kršijo temeljne človeka pravice ali pa da se napada civilna družba. Ne moramo dopustiti, ko vidimo, da ruska vlada ne zagotavlja svobode združevanja ali pa izražena. Hvala lepa. Radačovski. Pokiaľ Európska únia chce existovať v takej podobe, ako existuje a chce sa... Hvala lepa če želi EU obstajati še naprej tako kot do sedaj. In če želimo igrati varuha sveta, moramo biti objektivni, ne smemo izgubiti svojega obraza. V bistvu gre tukaj za neobjektivno lažno novico, ki ne izhaja iz dejstev. Vsi govorimo o tem, da je ogrožena ruska opozicija. Sam sem se malo potrudil in sem si ogledal vsa glasovanja ruske dime, dume v zadnjih letih, zadnjih nekaj letih. O tej zakonodaji 60 odstotkov poslancev je glasovalo za to in tudi opozicija je glasovala za to. To je torej odgovor na ameriške omejitve in zato bi se morali tega lotiti objektivno, ne pa biti rusofobi. Sveti, svet ne stoji na eni nogi, stoji na dveh ali treh. In prihodnost Evrope je povezana tudi s sodelovanjem in graditvijo mostov. Ne smemo posegati v notranje zadeve drugih držav. Hvala lepa. Prosim, držite se odmerenega časa. Gospod Lega, prosim. Hvala. Cila družba je v srcu krščanske skupnosti in vsem krščanskim demokratom res potrebujemo močno civilno družbo. To je predpogoj za demokratično družbo. No, Putin in pa drugi pa um, pomislijo na civilno družbo in uh, jo gledajo samo kot grožno za trajen avtokratski režim. In um, torej Putin vedno druge proti um, civilni družbi, naprimer proti medijem, um, deluje ali pa sprema takšne zakone o tujih agentih. Torej vse to, to je še en poskus za to, da bi nasprotovali opoziciji. Putin misli, da opozicija ne sme obstajati, ampak obstaja. Tudi v Rusiji mora obstajati opozicija. In ja, vem, eh, nekdani eh, agent eh, KGB očitno težko razume, da se um, za vsakim skrivom ne, za vsakim kotom ne skriva nek tuji agent, ampak gledajte, mislim, da um, moramo podpreti delovanje civilne družbe um, v Rusiji. Hvala. Hvala lepa, gospa Arakovač. Gospod Arakovač, socialist. Eh, Hvala. Hvala lepa. Ravno v tej dvorani smo izrazili solidarnost in smo ploskali. v porečniku v ujgurski skupnosti, ki se bori proti Kitajskem. In imeli smo sedaj tudi ta nov ruski zakon o tujih agentih. In ta zakon je očiten napad na civilno družbo. Ne želim analizirati tega. Marsikdo eh, je že marsikaj povedal, ampak Putinov režim seveda um, je um, autokratski, uh, gradijo te metodologije, jih tudi izvaža, to je že počela Sovjetska zveza uh, v preteklosti. In reč škoda, Mačarska, moja država je prva žrtev tega izvažanja takšnih metod, kajti Putinove prakse se potem širijo marsikje, tudi v moji državi. Mačarska civilna družba je popolnoma paralizirana. Ehm, civilna družba se duši in številne organizacije so ehm, zelo ogrožene, naprimer ehm, Sredna Evropska univerza. Nekaj me zanima, s kakšnimi sredstvi se financira takšne politike? No, gledajte, sredstvi, ki jih EU daje državljanom. Samo pomislite na to, ko boste danes glasovali. Hvala lepa. Počapor. Naslednja je gospa Donald za skupino Renew. Hvala lepa. O tem temi se moramo pogovarjati ne samo zato, ker gre za grožnjo civilne družbe v Rusiji, za zatiranje, ampak tudi, ker je se ruske mafijske metode ne zaključijo pri tem. Protizahodna dezinformacija eh, se širi od znotraj. Zakon proti tujim agentov je proti opozicijskim politikom in nevladnim organizacijam, ne samo v Rusiji, ampak tudi na Mačarskem. Mačarska je evropski laboratorij eh, ruskih metod. Eh, preizkušajo ruske metode na Madžarskem. V, na Madžarskem se eh, implantira ruska banka, zato je ruska propaganda zelo razširjena v mađarskih medijih. Zagotoviti moramo svoboden duh eh, nevladnih organizacij in preprečiti sankcioniranje teh eh, NGO-jev. Naslednja je gospa Roved za zelene. Hvala lepa. Včeraj je ta hiša podelila Ilamo Dutijo Saharo nagrado in imeli smo še dva velika kandidata za to mesto. Danes izražamo probleme z ruskim zakonom o tujih agentih. E, to jasno kaže na dve področji boja za zaščito tistih, eh, ki jih zatirajo v državah, eh, ki žal ne sodijo v Združenje svobodnih držav. Sama sem odigrala majhno delo pri tem eh, delu. V času svobode govora in izražanja imamo vedno več tudi grožen le tega. Včeraj sem opazila iz neprisotnost britanskih eh, predstavnikov PLC eh, pri podelitvi Sahorove nagrade. Šlo je tudi za poseganje Rusije pri britanskih eh, volitvah. Ni mi treba nič več drugega povedati. Hvala lepa. Gospod Terče, naslednji za EKR. 12. decembra so sprejeli zakon v Kremlju, ki omejuje pravice vseh nevladnih organizacij in civilne družbe. Zakon iz eh, leta 2015 je že omogočil omejitev delovanja vseh eh, zunanjih organizacij, tistih, ki ruskem režimu niso bile všeč. Zdaj nihče več ne more imeti odnosov z tojino, kajti drugače bi lahko ukrepali, pravno ukrepali proti njim ali pa upravno. To nam da misliti o, o eh, komunistični komunističnem režimu pred letom 85, pred prerestrojko, treba je upoštevati to hudo kršenje človekovih pravic. Predsednik Putin ne sme podpirati takšnega nadaljnega razvoja. Naslednja je gospa Fox od neodvisnih kar zadeva obsojanje zakona proti tujim agentom, to je huda, hudo ogrožanje pravic. Sem pa prisluhnila toliko razpravam v eh, tej hiši, ki eh, v bistvu kaže s prstom na tuje, tuje vplive v vseh primerih. Če želimo kritizirati Rusijo, moramo kriziti kritizirati to, to, tudi to, kar se počne pri nas. Koliko poslancev, komisarjev in eh, predstavnikov strank eh, ne deluje v skladu z svobodo govora. Tudi kar zadeva glasovanje na referendumih, za primer naj dam referendum o Brexitu. Vse te obtožbe tujega delovanja lahko pripeljejo to ksenofobije v vseh nacionalnih državah, tudi našim državljanom, to odzema svobodno pravico do glasovanja na volitvah. Razmisliti bi morali, zakaj je prišlo do eh, takšnega populizma, namesto da preprosto obsojamo to, kar se dogaja. Zato bi seveda morali ukrepati v primeru kršenja pravic eh, v eh, Rusije, žal pa ne kažemo dovolj eh, dovolj uh, razumevanja za pravice v naših državljan, državah. Zato najprej počistimo pred svojim pragom. Hvala lepa, gospod Kelly za LS. Novi amantmaj zakona o tujih agentih v Rusiji predstavlja hudo grožnjo za svobodo medijev in nevladne, delovanje nevladnih organizacij. Tukaj gre za velike eh, globe proti novinarjem in nevladnim organizacijam. Ti se soočajo z veliko represijo, zaradi tega, ker se ne smejo več svobodno izražati, eh, novinari in aktivisti so s tem stigmatizirani. To je kršitev demokratične družbe, kar se dogaja v že vse ožjem prostoru za civilno inicijativo v Rusiji. Želijo odišati eh, civilne družbe, borce za človekove pravice. Zato pozivamo, da Rusijo eh, pozovemo k spoštovanju človekovih pravic skladu z evropskimi standardi. Naslednji je gospod Majorino. Hvala. Svoboda tiska, svobodno informiranje so bistvena značilnost eh, pravne države in demokracije, vendar Vladimir Putin tega očitno ne ve z novim zakonom bo možno pridobiti tudi sredstva od tujine, da se um, prepreči širjenje informacij nevladnih organizacij, ki jih imajo za tuje agente. Tako da bo obstajal seznam tujcev, eh, ki eh, so nezaželeni, tu gre za nevladne organizacije, pa tudi za bloge, naprimer. Seveda eh, gre za neko obsezijo nadzora javnih medijev in da se čim bolj omeji ta prostor in zato je pravilno, da Evropski parlament to obsodi. Ampak tudi prijatelji Putina, ki so sedijo tu z nami, bi morali razmisliti o tem. In um, to je projekt, družbeni projekt, ki ga ne moremo uh, tolerirati, kajti to je v nasprotju z našimi vrednotami in z našo demokracijo. Hvala lepa, naslednji je gospod Benjo iz Renjuja. Hvala lepa, eh, gospa predsedujoča. Ta revizija zakona bo ruski vladi omogočila imenovanje neodvisnih novinarjev in blogerjev, ki dobivajo financiranje iz katerega koli tujega vira kot eh, tuje agente. To je eh, pojem, ki označuje politične nasprotnike. Morajo se bodo registrirati pri oblasteh ali pa bodo dobili globe, kazen je celo do pet let v zaporu. S tem se bodo utišali kritiki vlade in tako se spodkopava, še naprej spodkopava svoboda izražanja in svobodni mediji. Pozivam vlado, da omakne to odločitev in svojo zakonodajo prilagodi zakonodaj na področju varovanja človekovih pravic in neha omejevati, omejevati skupine civilne družbe in neodvisno novinarstvo. Ta pristop Rusije je neupravičljiv glede na zaveze dane svetu Evrope. Hvala lepa, gospod Torope je naslednji za zelene. Hvala lepa, gospa predsedujoča, dragi kolegice in kolegi. Največja grožnja, s katero se sooča Kremelj, je demokracija. Rusija zato sprejema ukrepe proti nevladnim organizacijam in še proti uh, tistih nekaj svobodnih medijev, ki so edini vir zanesljivih informacij. Rusija poskuša očrniti tiste, ki še vedno širijo upanje, se borijo za človekove pravice, za varovanje okolja v Rusiji in poskušajo obraniti temeljne demokratične vrednote. Zakon o tujih agentih kaže, da je Kremelj strah, Putin njegova propagandna mašinerija delujejo na tak način, zato ker se režim sooča z eksistencialno krizo. Delajo na vzven in na vznoter, naprimer vplivajo na volitve v drugih državah in vse to otežuje situacijo za Ruso. Obramba pravic državljanov v Rusiji pomeni zagotovljanje stabilnosti in možnost preživetja. Naslednja je gospa Šojdrova iz LS. Hvala lepa. Dragi kolegice in kolegi, še dobro se spominjam besed, besede agent in kaj je to pomenilo v bivši eh, socialistični Češko-Slovaški in celotnem eh, vzhodnem bloku, ki je bil pod rusko diktaturo. To je označevalo disidente, borce za človekove pravice, borce za demokracijo v češko-slovaški, polski, mađarski in drugih. Eh. Zdaj pa je eh, Ministrstvo za pravosodje Ruske federacije sprejelo zakon, da bo preganjalo organizacije in posameznike, ki jih imenujejo tuji agenti. To vključuje tudi češko organizacijo za e, ljudi v stiski. To je največja tovrstna organizacija v Evropi, ki pomaga z človekoljubno pomočjo, z izobraževanjem hrano v več kot 30 e, državah e, sveta. Podpiramo tudi civilno družbo v Rusiji, kot tudi disidente. Nedopustno je, da neodvisna, neprofitna organizacija iz države članice Evropske unije doživlja takšno ravnanje eh, kot tujega agenta. Zato pozivam k odpravi tega zakona. Hvala lepa. Naslednja je gospa Strugarijo iz Renjuja. Hvala lepa. Radio. Svobodni radio Evropa je odigral pomembno vlogo v vzhodni Evropi pred pristopom v Evropski uniji in je na črnem seznamu eh, Rusije in Putina, poleg ostalih organizacij. Ta zakon je bil prvotno sprejet leta 2012 eh, in eh, je sankcioniral vse organizacije, ki pridobivajo financiranje iz tujine. Te so se morali organizirati. Lansko leto so vključili tudi posameznike kot novinarje in politične nasprotnike. To je velika grožnja za svobodo novinarstva in medijev, kot smo že večkrat izpostavili zahtevamo hitro spremembo tega zakona, ki popolnoma krši mednarodne standarde. E, ne moremo dopustiti, da bi to ne, postalo nekaj normalnega v Rusiji, kjer za Putina sploh e, ne obstaja nobene človekove pravice. Potrebujemo nekaj, kot e, je bil Magnitskijev zakon. Hvala lepa. Devet kolegov je zaprosilo za besedo med KHCI. Samo šestim lahko dam besedo, dvema iz vsake skupine. Gospod Toma, ki je prvi iz LS. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Za nekoga, ki je kakorkoli dvomil v Putina in v to, da je diktator, zdaj smo vsi dobili odgovor na to vprašanje. Zakaj je bil ta zakon eh, sprijet? Odgovor je tukaj zelo enostaven. Gre za oviranje ljudi, ki poskušajo spodbujati določene vrednote v Rusiji, ki ustrezajo našim vrednotam. Gre za vprašanje demokracije, svobode govora, svobodo izražanja in tako naprej. Ampak to, kar se dogaja zdaj, bi nas moralo močno opozoriti. Gre za učitelje, novinarje, vodje političnega mnenja, ki so vsi postali tarče tega zakona in se bojijo, da je Putin eh, nevarno za lasno državo. Zato mora visovni, visoki predstavnik nekaj narediti za obrambo na milijone Rusov, ki želijo gledati na Evropsko unijo z upanjem. Gospod Lopez Aguilar je naslednji. Gospa predsedujoča, visoki predstavnik Borel, resolucija, v kateri bo glasoval Evropski parlament o ruskem zakonu o tujih agentih, zajema dve prioriteti, dostop do neodvisnih informacij. In drugo je eh, vmešavanje v kibernetski prostor v Evropi. Rusija je ogromna soseda v naši bližini, Evropska unija je prostor miru eh, in eh, svet Evrope je Rusijo sprijel v svojo sredo kljub temu, da Rusija vojaško ukrepala proti Ukrajini, tudi Armeniji in Azerbajdžanom. Rusija se torej vmešava ne samo kontinentalno, ampak tudi v kibernetskem prostoru. Zato moramo podati jasno sporočilo, v katerem bomo povedali, da se mora javno mnenje oblikovati eh, prosto v, tudi v državi, ki je pod Putinom. Gospa Dali je naslednja zagovornica. Hvala lepa, predsedujoča. Leta 2017, ko je prišlo do panike za, o vmešavanju v volitve v Britaniji, je Rusija zahtevala, da se Sputnik in druge organizacije registrirajo v okviru zakona o tujih agentih. Posledica je, da bo Rusija eh, naredila eh, enako eh, za druge. Vsaka reakcija ima tudi pro, protireakcijo. Nažalost, se bo ta zakon uporabljal arbitrarno za novinarje in predstavnike civilne družbe v Rusiji. Če si pogledamo, kaj so ZDA naredile za svojim zakonom o tujih agentih in lahko vidimo, kaj bo naredila Rusija. Američani so zaprli eh, rusko državljansko samo zato, ker je Rusinja kot eh, agentko, kot eh, špijonko. To ni samo ruska zadeva. Rusi posnemajo to, kar se dogaja tudi drugod. In preko bomo nehali v vsakem Rusu videti špijona, bomo lahko bolje nadaljevali. Hvala lepa, gospod Pospišil za ELS. Gospod Pospišil. Děkuji pekne, pani predsedajci. Ten... Hvala lepa. Gospa predsedujoča, ta zakon je jasen dokaz za to, da eh, ruski režim postaja vse bolj avtoritarni tega se dobro zavedamo na češkem, kajti mnogi češki politiki, vključno z predsednikom Milošom Zemanom, so podporniki eh, Putinovega režima. Zato moramo protestirati proti takšnemu ravnanju. Ta resolucija, taka resolucija je bila že eh, sprejeta v prejšnjem zasedanju Evropskega parlamenta. Treba je jasno in eh, strogo obsoditi delovanje Rusije. Rusija je aneksirala tuja ozemlja, mešava se v politično situacijo v drugih državah, pliva na volilne kampanje in tako naprej. Rusija seveda mora biti naš partner, ampak Putinov režim ni naš partner. Zato mora to komisija tudi jasno izpostaviti. Gospod eh, visoki predstavnik, eh, prosim, da se ne oklonite ruski propagandi in delujete dosledno. Hvala lepa. In, eh, gospa Grapini za socialiste. Gospa predsedujoča, vse to smo že slišali. Bivša Sovjetska zveza je bila opresivna in kruta v vzhodnoevropskih državah, smo se bali za naše življenje. In uh, to se zdaj dogaja v Rusiji, zato obsojan za novi zakon oziroma nove amandmaje, ki jih propagira v eh, Putin. Če nimamo uh, svobode medijev, ne bomo nikoli vedeli resnice. Edini, ki vedo, kaj se dogaja v eh, Rusiji, si želijo eh, svobodo govora in ne svobodo gibanja. Zato bomo glasovali za to resolucijo. Eh, moramo pa se ukvarjati z Rusijo, ki je soseda Evropske unije, vendar mora spoštovati demokratska načela. Samo tako smo lahko partnerji. Zadnja, v kateri je gospod Modi.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 Eh, živile z Rusijo kot sosedno državo. In lahko vam rečem, da smo imeli vedno tudi prijateljske stike in izmenjave s to državo. Ampak sedaj govorimo o državi, kjer organizacije ne izvajajo več svoje eh, naloge, eh, utiša se nevladne organizacije, kršijo se zakoni in to je seveda pomembna grožnja. In ta zakon um, bo še poslabšal situacijo, vedno manj je svobode. In mi tega ne moremo sprijeti in sicer, da se utiša tudi opozicijo, kajti to pomeni potem že diktaturo. Um, mnogo uh, kritikov je bilo utišanih. Um, um, novinarje so umorili, eh, politkovska ja, je žalosten primer tega. Mi moramo sodelovati z Rusi in s nevladno organizacijo. To moramo nadaljevati. Zdaj pa predajem besedo gospodu Borelu, da zaključi to zapravo, razpravo. Spoštovana predsednica. Spoštovane gospe in gospodje, Evropska unija ima, ima dolgoročno njasno stališče glede Rusije in njenega zakona proti nevladnim organizacijam. Najnovejši je manjmak temu zakonu, ki ga je Putin podpisal 2. decembra, širi eh, področje uporabe zakona o tujih agentih in vključuje zdaj tudi posameznike. Izrazili ste eh, veliko zaskrbljenost eh, zaradi tega in mislim, da je to upravičeno, saj ima to možni potencial vplivanja na neodvisne novinarje, blogerje in predstavlja še en korak k omejevanju svobode medijev in svobode izražanja v Rusiji. Od leta 2012, eh, ko je bil zakon o tujih agentih prvič uveden v Rusije in omogočen, in omogočal, da so nevladne organizacije označili za tuje agente, je več kot 150 eh, nevladnih organizacij dobilo eh, takšno oznako in so bile predmet stigmatizacije, glob eh, in preganjanja. Gre za omejitev temeljnih pravic v Rusiji zmanjšanje sredstev nevladnih organizacij in za omejevanje delovanja civilne družbe v državi. Leta 2017 se je zakonodaja o tujih agentih razširila tako, da je bila vključena vsaka medijska organizacija, ki je dobivala tujo, tuje financiranje eh, posredno ali neposredno, postala tuji agent. Tudi tako se je še omejil prostor za delovanje svobodnih in neodvisnih eh, medijev in neodvisnih eh, individualnih glasov. Ta zakonodaja eh, je usmerjena proti ruskim aktivistom za človekove pravice in svobodo govora. Rusija jih je vse bolj omejevala za svojo zakonodajo. Zato je o tem govorila tudi 23. Eh, novembra predstavnik Evropske eh, komisije govoril proti temu. Ta novi amandma je dodatni korak k omejevanju svobode eh, govora. Zato bomo pozvali ruske oblasti, da spoštujejo svoje mednarodne zaveze glede svobode združevanja in svobode govora. ključnega pomena je, da lahko ruski državljani uveljavljajo svojo pravico do svobode združevanja, da lahko sodelujejo v nevladnih organizacijah, ki spodbujajo varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Evropska unija bo še naprej podpirala ruske aktiviste za človekove pravice in civilno družbo, kot to počnemo povsod po svetu. Gre namreč za temeljno načelo delovanja Evropske unije. Naša podpora je zelo pomembna. Naj gre za javne izjave, sodelovanje v postopkih, podpiranje sestankov z nevladnimi organizacijami. Spremljali bomo nadaljne dogajanje v eh, Rusi in se obrnili na ruske oblasti, če ne spoštujejo temeljnih eh, pravic, kot so zapisane v ustavi. Pozivali bomo k spoštovanju pravic iz eh, Evropske listine o človekovih pravice in konvenciji o človekovih pravicah. Demokracija pravna država in spoštovanje človekovih pravic sodijo med naše temeljne vrednote, za katere se zauzema tudi Rusija. S tem se zahvaljujem za pozornost. Hvala lepa, s tem bomo zaključili z razpravo. Dobili smo šest eh, predlogov resolucij, o katerih bomo glasovali čez nekaj minut. Eh, do takrat pa nekaj minut odmora lahko glasuješ, če hočeš. Ali boš Franci ti glasoval? No, kdo bo? Who wants it? Lahko tudi ti. No, pol boš pa ti delal američane, pol. Te, te francoske. Ja, ja, ja jaz sem tudi začela ta, to brate, da Aha, je. Sem to povrjem več o francoščini. Ne, Verjetno, ja. Franci bo dobil eh, davke, ogabne davke. Francija. Ne, to, to je, so, so prinesli, ne vem, kdaj bo to povedala, če bo sploh povedala. Dala sem ti, če bo omenila to, da so med nami. Ne vem, kdo bo, eh, nis, nisem na E. Si, si na mini gor? Jaz, jaz mini nisem odprla. A, a, misliš, kdo predseduje? Ja. Avtala sedaj. Ja, zdaj bo glas, na glasovanju bo avtala. Uh mhm. -huh. Popoldan pa kdo? Uh -huh. Wieland. A, oh. Deutsch. Čakaj malo, glasujemo pa zdaj le, nič tazga. Ne, ni, en, deset minut je predvideno. Kaj pa zdaj četrti teden, kaj pa je to za en? So mi dali spet neko ponudbo, četrti teden, kdaj je to? Četrti teden, to je zadnji teden januarja. postali so zelo velikodušni, to zelo me vskus najema, na skik pa ne gre <laughs> več. Upajmo. Ne, tle pa še Burkina Faso. Nekaj resolucij, pa enih pari amadmajev, samo mislim, da ne bi smelo biti kaj mm, posebno. Kako je Nikaragva? Kaj rečemo Nikaragvanski? Ni, nikaragvijski. Kaj je? Nikaragvijski, nikaragvijski. nikaragvijski. Kaj kdo? Uh, zakaj gre? Nikaragvijski. Ne znam sklanjati. Se ne rabiš. Nikaragve. Prebivalci Nikaragve. Ja. Kako bi se ti znebila tega? Ja, kaj pa češ? <laughs> Nikaragvanci. Nikaragvani. Kva pa vem, kaj so? Nikaragujci. Nikaragujci so. Aha, ja, na polno nekaj, ne vem koliko. In ta glasovalni seznam je zdaj glih petkilometrski. Okej. Okay. Odbor za, ja, par, parlamentarno skupščino. Parlamentarna skupščina je to. Ja. A ni pa pridružitveni odbor. Kakšen odbor je to? Association. A ja, ne, pridružitveni odbor, ja. Uh mhm. -huh. Prebivalci Nicaragve, vseh teh <laughs> članki, prebivalci Nicaragve, prebivalci Nicaragve. aprila lani so prebivalci Nikaragve. <laughs> Nihče ne govori ne o Nikaragvi. Ne upa se <laughs> napisati. Si govori o prebivalcih Nikaragve. to uvedla? Zakaj ne bi tega kar vsi uvedli? Ja, zato, ker se niso dogovorili na Evropski ja, uniji. Ja, ker niso sprejeli vsi. Proti, pa Luksemburg se mi zdi, ne vem, Aha, ne države so bile hm. proti. Ja. Tudi Nemčija je bila proti. Hm. Ja. ja zato, ker imajo predobre odnose ja. z unimi kekci in se nočejo se kompromitirati. Ja, Uvedli kakšne carine na avtomobile iz Nemčije. Ja. ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja. Ampak ne vem, pravzaprav je zelo žalostno, ne? ker to je res krivično, da ne plačujejo davko. Veš, to je Sveda. čisto jasno krivično. Sploh so pa oni veliki ja. policaji sveta. Ja. A 22. Ne? so še medalje. Vse bogatstvo tega sveta ja. imajo v rokah, v bistvu. Mm -hmm. Podajte, 22. Ne? Mhm. januarja, tebi niso nesreda. Kaj smo bili torbi? Takrat od ponedeljka do četrtka. Aha, ti imaš 4 dni. 23. Aha. Jaz sem pa tiste tedne vse zaprla, to, kar sem še razlagala pod opisom groze. Ja. Še en dan. Pa sem imela odprte teste, vse mhm. zaprla. Evo ga, še 22, torej bom morala karto zamenjati. Zdaj imam 22 zjutraj. Moram videti, kakšni programi bo dali, pa, pa lahko karto zamenjam. Če ne bo tako pozno, kaj se je tisti teden dogaja? Jaz imam cel teden program odbore AFED, eh, prvi ponedeljek, torek in potem ne vem kaj, ampak do četrtka do povdan imam skozi. Samo odbori se končajo normalno, ne 18:30, tisto še lahko uh mhm. -huh. pridem na avion zvečer. 20:15. 20, Nisem šla na vrt sem, ker sem mislila, da bodo točno začeli, začnite zdaj. Ne, ne, ki čarajo. Ja, se <laughs> ja, lahko tudi jaz delam, če hočeš, če moraš na vrt sem. Ni problem. Kar hočeš, pa všti davke delala. Ne! <laughs> Sicer eh, se bomo glasovali en, dva. Čakaj, kaj pa bo še tako ja, dobiš? Ja, še to dobimo. Samo ne vem, koliko jih bo. Bomo videli. Veš kaj mi je jasno, potem pa popoldne kavo začnemo mi v pol treh. Ob treh. Ob pol treh bi, mislim, ker delajo bi, kontinuirano, bi, naredijo, da, ni, da, ni, da je vse čas eh, tolmačenje, pokrita, če se zavleče ja, glasovanje. Ja, bomo mi končali z glasovanjem. Ja, ja seveda bomo. Razložitvami se pravi, za nas v bistvu je štart ob treh. Ja, ja, pa oni pa sploh ne bojo po mojem na vrsto prišli. Kdo? Je ja, še ena ekipa, mislim. Ja, tako je. Ja. Oni, oni ne bojo sploh rabili delati. Ne, ne, ne samo mi bomo morali delati, revčki mi. Ah, ja. Redek pogled na polno dvorano, ne, ne zanimivo. Mm. <coughs> Ja, to so še zadnje izdihljaje, pa bojo pa si spičili svoje si kufre. Zdi, že gremo. Ja, saj. Frankfurt gre ob 2, pa nič 5. Ja, že veš, imaš vse naštete. Jaz imam za januar tega na enega, pa imam do 12.30 rezervo, pa razmišljam, če ja. bom rekel, če me v 12.00 izpustijo. To so večni problemi. Ja. Če ne bojo, pa morajo skenslati, bom šla na vlak, ki gre malo kasneje. Glavno, da imam jaz danes prvost. To je glavno, mi pa se še nismo odločili, ker v bistvu gremo še kaj zdaj ploskajo. Ja. A ja, za, ni, uh, one, za glasovanje ni. Kje pa je? Mhm. Kaj pa hočejo? Da se začne? Ja, verjetno, ker bi radi šli. Se vide, imajo. Ne vem, kje je avtala. Ja, Lulet je morala, je tako kot jaz. Ne, ja, pa tiste je druga, če sta se zamenjane. <laughs> Kaj, no se vsem kjera, pa če ena. Ja, no tiste, ki je zdaj ni bila, je lahko mešla Lulet. Ja. na no, iste face se to vrijo. Ovi boreli mora tudi do smrti biti neki, na, na neki funkciji. Za ja. ja. čisto umetno zavlačujejo to brez veze. Hm? Ne, gledaj, prazno je spredaj. Mhm. Ampak se bo govorila angliško, verjetno, ker iz finščine gre v francoščino. Mm, ja. E, pa moč, pol boš tako moral ti, če bo finsko. Samo ona govori finsko. Aha, ja, govori finsko. Ja. ja, po moje. Aha, potem. Mislim, doskrat govori finsko. No, Lepo, kar bo, prepustimo se pol. Ampak je pa malo čudno, ne? ker ponovat smo točni. Ne vem, kaj delajo. Kaj pa še se kje zgodi? Ja. Kak zdravstveni no, pa ne, Potem pa imajo rezerve. Ali imajo rezerve? Pa bi lahko ta Ali ženska bi, dalje delala, mažarka. Vem, da bi moral biti en predsedujoči plenarke, bi moral je tam po telefon skupaj z nami. Ne? Ja, točno, ja. Se <laughs> imajo 14 podpredsednikov, ja. koliko če kdo, na primer, avto ali tam znani vrsti ja. stoliča. Vsakeč pošljajo še ja, čute. Ne smem pozabiti, da moram to narediti, ko bom zdaj lepo se obožičkal, da bi se ne v noč dalo, da moram let zamenjati, pa to lahko jaz to pozabim. Mhm. Sicer dobro, se to lahko še drugo. Pa takrat zdaj za januar, to je ja. še za januar. 22 to lahko drugo leto naredim. No, to je pa res čudno, kje pa je ta ženska. Ne vem. Zavlačuje, če zdaj zveze. Ne vem, kaj se to dogaja. light, light is, kako pa se imenuje to ime? Da, da imenuje izgovori Italija, to je ta trgovski Lightizer. Lightizer. Lightizer. Lightizer. Američani so jim je br, br, br, Ne, res na to pa se še ni zgodilo nikoli. Ne, ne vem, kaj delajo. Res neverjetno. Mogoče, mogoče da <laughs> veš, ni, ni prebirila. Da ni vedela, da je, je <laughs> ob 12. stoletju. Ja. <laughs> Kaj če je ona pozabila? Kaj če je ki šla po božičnih nakupih in je zapluzila čist ali pa je pometen za maško? Tako kot se včasih kakemu šefu de kip zgodi, da pozabi, da je šef de kip. A res? Marjami se je to zgodilo na skiku. Sem to tečno biti šef ekipe, ne? Tako si pravi, ja. da je ja. tečno. Ja, jaz ne, nisem zelo vesel, da no, hvala, Bogu, nas ta čast ne zadene. Jaz sama misliš, da je nekdo po telefonu poklical. Ja, sej zdaj imajo celo zdaj, paniko, samo uh, eh, bite Boga, kaj zdaj. Ublita s potom, dirijo pohodniki in preklinja, kaj Mogoče je bilo. Mogoče je že na poti na Finsko, veš. <laughs> Ne, se upam, da se ni kaj zgodilo. No, ne, jaz sem ja, to upajmo, da ne. No. Ja, to bo gotovo v finščini se zdaj upravičila, če bo prišla. Mogoče bo tako vsa zasopla. Zato tonc, ne? Ta romana ja. tonca. Ja. Moja prijateljica uh, Nina je delala na ministrstvu za delo cel življenje. Ne? No, ona je bila nekaj časa državna sekretarka in ta moja prijateljica pravi, da je ful bila dobra. Ful kompetentna, ful pametna. Ne, se je kompetentna. Ne, se je kompetentna. To so bili super govori, moram reči. Ni bilo težko strukturirani, mm -hmm. veš, in, in, in govor, mm -hmm. veš. Mm -hmm. Da reče, za to pa bomo vendarle našli denar in tako, veš, in ne da nekaj zdrdra. Ja, ja, ja. ja. <laughs> Ne, pa, ne, pa, tudi, pa tudi, če ja, se ukvarja. Ja, pa če se. Mhm. Ja, samo, samo potem, potem pa ti začne ustiti take uh, eh, proti režim, pa komunistična diktatura, ja, pa, pa razumeš, ja, oprosti. Ja. Skratka, če se ne bi ukvarjal s politiko, bi bilo čez vredo. Ja, se, ampak Nina je ni poznala iz tega. Ja, te zdi se nekdo, se ne zdi. A zarekla, ti kaj vidim? Ne vem, ne. Nekdo... Ampak se je vse. To se je nekdo iz dvorane, zdaj ne. Ja. Nekje... Vsi užaljeni, le pa čakamo, jih cel življenje zavlačujejo, pa bomo pa oni. Čakate se. Mnogim se res modi na to letalo, a veš, ker imajo ob... Eh, ja, se vem, ja. Ob, ob dveh. Ob dveh je letalo. Ja. Zdaj, veš, kaj mi je jasno, a to zahteva take priprave, zakaj pa je na vskoč? Ne vem, ne razumem jih, ja. ne vem, kaj se dogaja. Zakaj mora en skočiti sem? Zakaj en ne skoči, en podpredsednik ne skoči, pa ja. prevzame predsedovanje? Ja, ali pa en naj vse gre na mikrofon, pa reče, imamo težavo, tralala, uh, prosimo. Noben nič ne pove, razumeš, ja. vsi stojijo kot bedale. Razumeš, to se tak ne dela. So si pa v mestu malo. Poglej, oni vsi postrški stojijo, uh, no, noben. Razumeš? Kaj, kaj so to? Vse to so neki službenci, ki bi morali nekaj delati, tam ko zadaj sedijo. Eh, dvoranski sluge. Ne, ja, ne, to so pravzaprav. Ja, ne, pa ja. cele tiste, ja. tiste tri vrste tam zadaj, vse to so eh, eni, ki se s tem ukvarjajo, po moje. Ja, Nekaj spredje ni nobenega, ne samo predsednice, se ni tudi njenih postrškov, ne se ima postrške levo, desno. Kaj so to postrški? No, kaj ti se veš? Asistente. Asistente. Ja. <laughs> Postrški. Ne vem, postrežki. Ja. ja, jaz jim pa rečem postrški. Postrežki. Ja. Ja, Samo no, jaz rečem postržek, zato sploh ne vem, če obstaja ta, ta izraz. Jaz, jaz to kar tako rečem. Veš kaj, mi dva z Robertom včasih igrava skrebr, ne? Veš kaj je skrebr? slišal, ampak nisem še nikoli igral. In... To je ona plošča v enem jeziku, pač mi smo slovenčine, igra veliki ja. križem, ki se sprašuje. Ja, ok, ja. ja, ja. ja, ja, ja. In potem v bistvu edino eno pravilo je, beseda, ki jaz tendiram k temu, da se zmišljujem s to na uro, ne, ampak pravilo je, da če je vse SKJ fran, velja. In boj, kaj tam ugotoviš vse? Zadnjič je Robert ja. moj prišel uh, in je ne, rekel sifona. Ker bi jih prišlo sifona. Mi smo poglasili s tem reža, kak sifona, kje ste dobivali, da te ni. Točno obstaja sifona. Žargonsko sodavičar. Zdaj pa ti ne pove, ti razumeš katero koli v teh dveh besedah. Katero? Sodavičar ali sifona? Sifonar, sodavičar, sifonar. Ja, ja, ja, je sodavičar. Ja. Ja, sifonar je pa, kaj pa vem, sifonar je pa on, ki sifone dela. Ne, je pa žargonsko sodavičar. Sodavičar, ne. Ja. Tu je tale. Uh, No, stroj, to so pa od odrednih poklic. To je bil poklic. Pač to je bil moj pradedek. Tam, pač, oni so imeli eno napravo, ki je mehurčke spustila. To ni termalna voda, so zelo nevarna voda, mehurčke lahko spustila. To je bil poklic, normalen poklic, tako kot danes, ne vem, programer je bil sodeličen. In žargonsko se je temu lobljanje rekel sifona. Obstaja no. postržek, veste? A, ne, a vidiš, postržek. Kar je postrgano, je postržek, oziroma Aha. zadnji otrok v številni družini je postržek. Ti, in vidiš, kaj je vse, vse kaj, ja. ampak to sem hotel povedati, da najdeš no od besede, ki so izumrle, ki jih že v Bog več ne ja. reče, hkrati pa vse, vse kaj je, ni besed, ki so popolnoma običajne mm -hmm. dan današnji. Ne, že zanimivo, ne? Mhm. Koliko časa se bo ta arhajka še vlekla? Ja, odvisno, koliko bo še govorce, koliko nas bo še reklo, pik zimne. presidente. Predsednik. Signori. Gospodje. Signori, stiamo... Signori. Gospodje, gospe in gospodje. chiedo un po' di stile. Prosim vas za nekoliko sloga, kaj ti smo sredi dela. Kare kolegi. Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi. Um, sodišče, Evropsko sodišče je danes izdalo sodbo v primeru v zvezi eh, z Junkers. To je sodba. Prosim vas, da prisluhnete. To je zelo pomembna sodba, ki zadeva sestavo te inštitucije. Eh, nismo izgubljali čas ker ste morali počakati. Nismo želeli, da čakate, to ni bil naš namen. Sodišče si je izreklo v sledečem smislu. Torej, eh, pa, eh, sodišče je dejalo, da oseba, ki je bila ki so jo imenovali eh, pristojni organi eh, države članice, kjer so potekale eh, volitve. Od tega trenutka naprej postane potem poslanec Evropskega parlamenta in uživa parlamentarno imuniteto v skladu z devetim členom protokola o imuniteti pravicah in privilegijih Evropskega parlamenta. Tukaj gre torej za protokol o privilegijih in imunitetah Evropskega parlamenta in sicer od trenutka, ko se uradno razglasijo rezultati. Posledica je sledeča. Torej, v trenutku te proklamacije človek potem uživa te ugodnosti. Torej, imuniteta pomeni sledeče. Poslanec lahko postane, eh, torej, eh, mora zaključiti eh, vse postopke v Evropskem parlamentu. V primeru, ko pristojni nacionalni organi menijo, da je treba ohraniti ta ukrep po tem, ko je ta oseba postala poslanec Evropskega parlamenta, mora kar se da hitro zahtevati od Evropskega parlamenta, da odozame to im, eh, imuniteto skladno za devetim členom omenjenega protokola. Sedaj pozivam španske uh, organe, da naj delujajo, ukrepajo v skladu za to sodbo. In Evropski parlament mora kar se da hitro preveriti uporabo učinkov eh, te sodbe na sestavo Evropskega parlamenta. Obveščam vas o tem, ne bom, eh, ne bom eh, sprejel nobenih pritožb v zvezi z, oziroma nobenih pripomb v zvezi s tem. Um, torej, kolegice in kolegi, po tej jasni izjavi eh, predsednika parlamenta eh, ni treba, da poslušamo postopkovna vprašanja v zvezi s to temo. Rada bi pozdravila delegacijo ukrajinskih poslancev, ki so se udeležili eh, desete seje parlamentarnega pridružitvenega odbora Ukrajina-Evropska unija, pa se je potekala včeraj in danes. Madridu je eh, bila pomembna seja. To je bila prva seja, potem, ko se je začelo novo zakonodajno obdobje, tako v Evropskem parlamentu, kot v Ukrajinskem parlamentu Vrhovna rada. To je bila torej dobra priložnost za to, da smo si pogledali to, kaj, za kar si priželjivamo skupaj. Dragi ukrajinski prijatelji, eh, večplasno intenzivno sodelovanje med obima parlamentoma je simbol tega, kako je Ukrajina zavezana poti proti Evropski uniji in to je tudi izraz konkretizacije naše podpore za vašo državo. Eh, lepa hvala, da ste eh, tukaj in eh, želim vam vse dobro pri krepitvi in poglabljanju vaše demokracije. Sedaj pa bomo začeli z glasovanjem. Torej. Eh, resolucije o kršitvi človekovih pravic, vključno z verskimi svoboščini v Burkini Faso. Najprej predlog spremembe 2. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani? Zavrnjen. Predlog spremembe 3. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani? Zavrnjen. Predlog spremembe 1. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani? Zavrnjen. Sedaj pa glasujemo o celotni resoluciji. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani? Resolucija ni sprejeta. In sedaj gremo k resoluciji o Afganistanu. Tukaj gre za obtožbe spolne zlorabe dečkov v provinci Logar. Prvi odstavek. Volimo e, o izvornem besedilu poimensko glasovanje. Konec glasovanja. sprejeto. Hm, tesen rezultat. Morda sem bila nekoliko prehitra. Eh, predlog spremembe ena. Kdo je za? Proti? Ozdržani? Zavrnjen. Predlog spremembe dva. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 3. Kdo je za? Proti? Vzdržani, Zavrnjen. In sedaj glasujemo o resoluciji. Kdo je za? Proti? Vzdržani? In resolucija o Afganistanu je sprejeta. Sedaj pa nadaljujemo za naslednjo resolucijo in sicer zakon o tujih agentih. Poimensko glasovanje o 13. odstavku izvornega besedila glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. In sedaj glasujemo o celotni eh, resoluciji, kdo je za, kdo je proti, o zdržani. Resolucija je sprejeta. In sedaj nadaljujemo z resolucijo o 30. obletnici Romunske revolucije decembra 1989 poimensko glasovanje o celotni resoluciji. Glasujemo. Konec glasovanja. In sprejeto. Resolucija je sprejeta. Nadaljujemo za naslednjo resolucijo. Sedaj bomo glasovali o resoluciji o položaju Ujgurov na Kitajskem. Glasujemo o prvem odstavku eh, izvornega besedila, prvi del. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Drugi del. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani? Sprejet. In po imensko glasovanje, tretji del, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Sedaj pa predlog spremembe ena. Kdo je za? Kdo je proti? Ozdržani? Zavrnjen. Glasujemo o celotni resoluciji. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani Torej, resolucija o položaju Ujgurov na Kitajskem je sprejeta. Tako. Nadaljujemo z resolucijo o stanju na področju človekovih pravic in demokracije v Nikaragvi. Um, sedmi predlog spremembe izvornega besedila v dveh delih. Prvi del, kdo je za? Proti? Vzdržani? sprejet. Drugi del, poimensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. In sedaj glasujemo o celotni resoluciji, poimensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja in sprejeto. In sedaj je pred nami zadnja resolucija o nasilnem zatrtju nedavnih protestov v Iranu. Um, torej, um, tretji predlog spremembe, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Sedaj glasujemo o petem odstavku izvornega, izvornega besedila, poimensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe dva, kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani? Sprejet. Potem pa predlog eh, spremembe ena, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. In sedaj glasujemo o celotni resoluciji, kdo je za? Kdo je proti? vzdržani. Resolucija je sprejeta. In uh, želim vam mirne božične praznike in vidimo se v novem letu. Sedaj pa so pred nami obrazložitve glasov. Eh, dala bi vam 30 sekund, da mirno zapustite dvorano, tako da bodo kolegi lahko začeli s svojimi prispevki. Sedaj bomo začeli z obrazložitvijo glasov in sicer o obhajanju 30. obletnice romunske eh, revolucije iz leta 1989. Eh, prvi bo dobil besedo gospod Henan za eno minuto. Hvala lepa, eh, gospa predsedojoča imam privilegij, da, torej, e, imel sem privilegij, da sem si lahko ogledal to resolucijo. Takrat sem bil tam, star sem bil 18 let in um, edina stvar, ki si jo takrat lahko kupil. Uh, Italijanski vermut. Uh, torej, revolucija je potekala tudi v drugih satelitskih eh, državah eh, Sovjetske zveze in prizadevala si je za obnovitev nacionalne suverenosti. Seveda je šlo tukaj tudi za osebne svoboščine, za demokracijo, za vladavino prava, ampak ljudje so takrat razumeli, da eh, te zadeve nimajo nobenega smisla, če ne morete prisiliti svojih politikov, da bodo odgovarjali. Hvala lepa, kolega Henan. In Anđel Džambacki je naslednji govornik. Ena minuta. Hvala lepa, gospa predsedajoča, spoštovane eh, kolegice in kolegi. Podobno kot kolega Hanen sem spremljal dogodke v Romuniji na televiziji dogodki so se odvijali blizu mojega eh, doma v Sofiji in videli smo, kaj se dogaja na ulicah Temišvare in na ulicah drugih romunskih mest. Takrat je v Romuniji vladalo um, komunistično diktatorstvo, ki je poskušalo unuč, uničiti spomin uh, našega naroda in uničiti našo samo odločbo. Eh, želeli so uvesti nov koncept državljanstva, eh, torej sovjetskega državljanstva. K sreči je diktatura eh, propadla, prišlo je do spopadov s policijo na ulicah, in to je navdihnilo tudi Bolgare, da so vrgli eh, komunistične vladarje in vzeli vsode v svoje roke. Zahvaljujem se vsem tistim, ki so se udeležili teh dogodkov in čestitke celotni romunski naciji. Hvala lepa, gospod Čambacki. Sedaj pa dobi besedo gospod Jan Zahradil za eno minuto. Hvala lepa, gospod predsedujoča. V pravem trenutku razpravljamo o 30. obletnici paca eh, komunističnega režima. To je bila zadnja sovjetska satelitska država. To so bili zadnji ustanki sovjetskega imperija. Eh, to je bil zadnji komunistični režim, ki je padel. In to je bila tudi najbolj nasilna resolucija, najbolj krvava epizoda v celotnem postopku, um, ko se je končevala komunistična era v vzhodnji Evropi. Na Češko-Slovaškem smo bili takrat srečni, da smo imeli žametno resolucijo in uh, nihče ni umrl. Komunisti so predali oblast novemu demokratičnemu sistemu in ta prehod je bil zelo miran. Bili smo šokirani, ko smo na televizijskih ekranih spremljali, kar se je takrat dogajalo v Romuniji, vključno z usmrtitvijo Čaušeska. Takrat smo imeli mi že prehodno vlado, ki je popeljala eh, državo eh, v eh, svobodne demokratične volitve. Potrebno je, da obhajamo te dogodke in zelo sem vesel, da smo danes prejeli to resolucijo. Hvala lepa, kolega Zahradil. Sedaj pa, eh, gospod Hawking, ste imeli težave s tolmačenjem ali ste želeli besedo? Imeli smo problem s tolmačenjem, ampak sedaj eh, deluje. Hvala lepa. Dobro, hvala lepa. Sedaj pa gospod Botos. Hvala lepa, gospa predsedajoča. Hvala lepa, da ste podprli to resolucijo. Rad bi se zahvalil vsem tistim, ki ste podprli to resolucijo. To je zelo pomemben trenutek za moje sodržavljane, to je pomemben trenutek za zgodovino. In izredno sem vesel, da smo poudarili pomen tega dogodka v hramu evropske demokracije. Pomembno je, da se spominjamo tega, kar se je zgodilo decembra leta 1989, kajti eh, zgodovina na tej celini je začela teči v drugo smer. Zahvaljujem se vsem tistim, ki so dali eh, svoje življenje v tej resoluciji decembra 1989. Borili so se za človekove pravice in Evropski parlament eh, danes pošilja pomemben signal. Hvala lepa. Hvala lepa, kolega Botož. Sedaj pa. Nadaljujemo z obrazložitvijo glasov eh, v zvezi z položajem Ujgurov na kitajskem. Besedo dobi. Eh, gospa eh, Bild. Torej, pri situaciji Ujgurov gre za enako situacijo kot pri Rohingjih v Mjanmaru. Um, ni nobenega dokaza za radikalen islam v tej muslimanski skupni, skupnosti. In, um, in moramo seveda um, opozoriti na kršitev človekovih pravic, predvsem na svobodo vesti. Um, in um, pomankljivosti Kitajske niso odučiraj, kajti um, eh, naprimer pri um, Krščanski viri so ta, eh, je tako zatiranje že zelo eh, dolgo zakorenjeno na kitajskem. In zato ne smemo pozabiti, da je Avtoritarizem bil vedno značilnost kitajske države in zato moramo biti seveda tudi odločni v odnosih s to državo. Hvala lepa. In sedaj nadaljujemo za obrazložitvijo glasov v zvezi z položajem človekovih pravic in demokracije v Nikaragvi. Prvi dobi besedo gospod Jan Zahradil, izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Znova, mislim, da je zelo dobro, da se ukvarjamo s to temo in zelo dobro je, da smo sprejeli resolucijo. Tu v Evropskem parlamentu, ko gre za Centralno Ameriko ali za Latinsko Ameriko na splošno, uporabljamo eh, dvojne standarde. Naši kolegi iz eh, levega krila dvorane radi kritizirajo tiste režime, ki eh, so ideološko nesprejemljivi za nje. Radi naprimer kritizirajo Brazilijo ali pa Čile, radi kritizirajo položaj v Kolumbiji. To, da ko gre za druge države, za Venezuelo ali Kubo ali Bolivijo, ko je moral predsednik zbežati iz države ali ko gre za Nikaragvo, ne želijo uporabiti ostrih oseb v zvezi za kršitve človekovih pravic v teh državah, ampak pomembno je, da odpravimo te dvojne standarde. Hvala lepa, gospod Zahradil. In sedaj eh, bi dala besedo kolegu Patriku Brajerju. Izvolite. Gospa predsedajoča. Eh, torej, eh, moja delegacija je. Za to resolucijo, kateri moramo obsoditi eh, kršitve človekovih pravic in uvesti je treba tudi sankcije, ampak to moramo zagotoviti skladno z mednarodnimi standardi in to eh, pomeni, eh, vključuje tudi imuniteto predsednika in sankcije bi morale v prvi vrsti uvesti združeni narodi. Kar se tiče te resolucije o Nikaragvi, naj povem, da ta ne upošteva teh ukrepov in eh, poziva k sankcijam proti eh, predsedniku. In zato smo se mi odločili, da se bomo vzdržali in smo tukaj zahtevali glasovanje po delih. Hvala lepa, mm, kolega Brajan. Sedaj pa obrazložitve glasov o zatrtju nedavnih protestov v Iranu. In Matthew Patten je zaprosil za besedo. Izvolite. Glasoval sem za to resolucijo, kjer obsojamo nasilno zatrtje protestov v Iranu. Eh, kaj ti obžalujem eh, smrtne žrtve, tam obžalujem tudi to, da so um, zaprli eh, številne protestnike. To, da dejal bi tole geste, kot je ta resolucija, bo ne, ne bodo eh, prav odmevne. Amerika je edini narod, ki ima moč, vire in odnose, da nam lahko pomaga doseči to, kar želimo mi doseči s to resolucijo. Zato bi prosil kolege, da spoštujajo to, kar je tistega, ki je bil največji zaveznik eh, Evrope v zadnjih letih. In če želimo eh, uvesti spremembe v Iranu, potem moramo začeti v Washingtonu. Hvala lepa, kolega Betan. Sedaj pa bomo prekinili plenarno zasedanje do 15. ure. In želim vam lepe božične praznike. Nadaljujemo s plenarnim zasedanjem. Za pisnik včerajšnjega zasedanja in sprejeta besedila so na razpolago ali kdo ogovarja ne, s tem je zapisnik sprejet. dnevnem redu sledi izjava komisije v zvezi z napovedjo urada trgovinskega predstavnika ZDA o preiskavi v zvezi z davkom na digitalne storitve po 301. oddelku ameriškega zakona o trgovini. Lahko se prijavite um, za besedo uh, in uporabite modri karton na tradicionalni način ali tudi elektronsko. In vse informacije so na voljo pri vstopu v dvorano. Na začetku bomo poslušali izjavo, ki jo bo podal komisar Hogan v imenu komisije. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Lep pozdrav trem poslancem v dvorani. Uh, Komisija je pravzaprav pripravila tri predloge e, za, um, di, um, za obdavčitev digitalnih storitev, to bi bila dolgoročna rešitev. Gre za stalno poslovno enoto, kjer um, bi um, odpravili zgolj um, fizično prisotnost podjetja kot osnova za obdavčitev. Vendar je svet eh, pred enim letom zavrnil ta predlog komisije. In ta predlog za davek na digitalno storitev je predvideval, zahteval celovito rešitev. Kaj ti države članice so pod vedno večjim pritiskom, da ukrepajo, kaj ti eh, obdavčitev podjetij je veliko višja kot obdavčitev um, na digitalnem področju in tudi na ravni OECD se išče globalno rešitev, torej um, globalno usklajen digitalni dohodek, eh, davek. Vendar žal nismo našli te um, rešitve na ravni EU. Francija in nekatere druge države so pripravile davek, nacionalni davek na digitalne storitve in Eh, eh, ZDA so začele preiskavo po 301. oddelku ameriškega zakona o trgovini. Francija eh, sicer ni edina država, ki je sprejela tak davek, ampak prvič je uporabil ta postopek. Macron in Trump sta se sestala ob vrhu v Biaricu in Francija je tudi se zabizala, da če bo prišlo na, do rešitve na ravni OECD, da bo poravnala eh, davek, ki je bil eh, prikomirno pobran. Um, torej davek na um, digitalne storitve eh, združene države označujejo kot diskriminacijo ameriških podjetij. Um, Prej so se taka pravila uporabila predvsem tudi v povezavi z Kitajsko in tam je prišlo tudi do povečanja carin na uvoz iz Kitajske. Za rešitev takega problema je pristojna svetovna trgovinska organizacija in ZDA so v preteklosti tudi uporabljali ta pravila in zato um, komisija poziva ZDA, da še naprej ostajajo pri pravilih, svet, eh, ki veljajo za svetovno trgovino. Evropska unija bo eh, nastopila enotno. Evropska unija bo skupaj branila države članice, če trgovinski partner sprejme enostranske ukrepe. Um, um, to bi bil tudi močan signal, da je Evropska unija pripravljena se braniti in braniti mednarodni sistem trgovine. Torej, eh, komisija bi bila zelo zaskrbljena, če bi ZDA res eh, uvedle carine proti Evropski uniji in sicer na osnovi 301. prvega oddelka ameriškega zakona o trgovini. ZDA bi prvič eh, uporabile eh, tu proti Evropski uniji, odkar so bile ustanovljene, kar je bila ustanovljena Svetovna trgovinska organizacija 1955. leta. In zato bomo kom, kot komisija še naprej se zauzemali za to, da se ta zadeva reši v dialogu. Hvala, komisar Hogan. Eh, gospa kolegica Vedrjen dobi besedo za štiri minute. Hvala, gospod predsednik, predsedujoči, eh, gospod komisar. Tu smo se eh, zbrali za zadnjo razpravo letos 2019. Eh, več let eh, se že soočamo s temi problemi v mednarodni trgovini. Mednarodna trgovina, to vsi vemo, je v času hudih eh, moten. Spet se je spremenil eh, mesto kitajske digitalne trgovine. Vendar mislim, da se obdavčitev digitalnih podjetij temu ni prilagodila. Jaz sem za uravnoteženo svetovno trgovino, ki temelji na pravilih. Mi kot Evropska unija smo pod pritiskom in Um, um, gospod Trump nas napada. In uh, uh, že dve leti um, um, obstajajo carine, naprimer na aluminij, um, ki so jih sprejeli ZDA in so v nasprotju spravili. Tudi evropski kmetovalci um, se soočajo z višjimi eh, carinami in sicer zaradi afere eh, Boeing. In sedaj eh, in te sankcije znašajo 6 milijard dolarjev. In sedaj je administracija dra, Trumpa rekla, da bo eh, za 100 odstotkov uvedla carine na. Eh, um, blago iz Francije v obsegu 2,4 milijarde evrov. In to je zelo uh, zaskrbljujoče. Uh, um, do, dali smo, um, oziroma uvrstili smo to točko na dnevni red okratnega plenarnega zasedanja na prošnjo Renew Europe. Kaj nam pravzaprav očita Trump? Um, pravi, da bo davek na digitalne storitve eh, diskriminatoren, ampak to ni res, eh, kajti to je večen prispevek velikanov digitalne ekonomije. Treba je sicer najti rešitev tudi v ravni ravno e na ravni OECD-ja in eh, ta pogajanja se morajo nadaljevati, da bo prišlo do pravične obdavčitve in da ne bo prišlo do nelojalne konkurence. Eh, Trump, Trump um, um, želi obdavčiti šampanca, rokvor, um, um, torbice, modne dodatke in tako naprej. Um, ZDA so pravzaprav prvi trg, trg naprimer, za francoski šampanjec. Um, tu so predvsem MSP-ji, kmetovalci, eh, ki bodo trpeli zaradi tega. Eh, ta novi davek je lahko eh, poguben in ti bodo morali plačati za ekonomske napetosti. Zato želim danes ustrajati na več točkah in sicer eh, potreben je dialog med dvema velikima partnerja, nam mora prevladovati dialog in to naprezanje se mora prenehati. Mi smo pripravljeni za ta dialog in upam, da, bodo, da se bodo ZDA odzvali. Ta eskalacija vodi samo do izgube. Treba je najti rešitev, kjer bomo vsi pridobili, kaj ti gre za uporabnike in tudi za proizvajalce, eh, ki bodo na obih stranih Atlantika čutili eh, negativne posledice. Potem enotnost. Treba je ohraniti solidarnost med državami članicami, to je naša vrednota. Eh, Evropska unija ima enotnost v DNK-ju. Hvala komisar Hogan, da ste danes ponovno pod, eh, povdarili, da je enotnost naša moč. In razen tega eh, je to tudi nujno. Treba je okrepiti našo okrep, eh, ekonomijo. Evropska unija je prva gospodarska moč na svet, svetu in eh, to, zato bi lahko nastopila tudi bolj ofenzivno. Kar zadeva to novo napoved ZDA, želim danes poslati jasno sporočilo. Eskalacija ni eh, rešitev in tudi ni pametna rešitev in treba je prenehati s to eh, eskalacijo v tem sporu. Za tri minute dobi besedo gospod Zambacki. Hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar Hogan draga kolegica Mariper Vjederen, kolegice in kolegi. Velik privilegij je, da lahko sodelujem v tej vroči razpravi danes na plenarnem zasedanju. Pravzaprav je indikativno za pristop poslancev do takšnih vprašanj. Od 751 smo tu štirje. To je res indikativno. Tudi če smo pred Božičem eh, Um, ampak um, moram biti, eh, in kot predsedujoči ste kljub temu še eh, zelo um, strogi, kar zadeva, kar zadeva um, čas govora. Um, ampak mogoče nas poslušajo tudi še drugi. Naprimer, na tribunah jih je danes desetkrat toliko, kot je nas v tu. Um, dvorani, ampak davek na digitalne storitve eh, bo vplival na vse, vsa digitalna orodja in vsa, vse digitalne storitve, ki jih ljudje uporabljajo. Vidimo, koliko je zanimanja za to razpravo, ampak eh, sedaj pa k stvari desetega julija 2019 je predstavnik ZDA začel preiskavo proti digitalnemu davku Francije. In sicer je predviden 3 odstotki davek na celotni letni promet, ki se ponuja strani digitalnih storitev na francoskem trgu. E, Pričemer so pragovi naslednji. 750 milijonov e, globalnega prometa oziroma 25 milijonov prometa v Franciji. Um, izjave, ki so jih um, podali nekateri um, francoski predstavniki, pravijo, da To ni eh, proporcionalno, oziroma ZDA pravijo, da je to diskriminatorno. Treba je seveda vzpostavljati, ohranjati dobre odnose. Recipročni ukrepi strani ZDA ne morejo biti v našem interesu. In, um, naprimer, eh, trgovinska vojna med ZDA in Kitajsko, uh, tega ne smemo dovoliti, kajti um, ZDA so naj, naš, naš najužji trgovinski partner. Mi bomo še naprej naprej za svobodno trgovino, samo tako lahko zagotovimo um, rast uh, ekonomije. Francija ni cela Evropa in upam, da bodo tudi dru da druge države članice se ne bodo pridružile Franciji. Želim pa opozoriti še na nekaj drugega. V tej dvorani pogosto pozivamo k usklajevanju davčnih bremen med državami članicami in to pogosto zahtevajo komunistični kolegi. Mi smo odlično proti takim predlogom. Davčna politika je strogo v pristojnosti držav članic. Hvala za vašo pozornost in želim vam srečne, želim vam vesele božične praznike. Hvala lepa, Gos kolega Zambacki. Želim vas korigirati v eni točki. Pet poslancev je v dvorani, ne štirje. Tudi jaz sem tu in z mano morate morate vedno računati. Sedaj ni prijave za Catch the Eye in zato dajem besedo takoj spet komisarju Hoganu. Ma kolegica se je prijavila. Um, bila sem malo prepočasna pri prijavi gospe in gospodje. Um, želim se odzvati na to, kar je povedal kolega iz IKR. Um, Eh, škoda, da ni več eh, poslancev v dvorani, to je razočaranje. Komisar Haugen, eh, šele pred nekaj tedni ste začeli z delom, želim pa vas pohvaliti kot predstavnica Irske, predvsem Midlands Northwest. Vas želim spodbuditi, da nadaljujete s, tom, s tem sporočilom solidarnosti, EU, predvsem, ko gre za davke, ko gre za digitalizacijo, eh, ko eh, boste vodili dialog z ZDA v teh turbulentnih časih. Eh, in zato vsaka podpora z irske strani na vsak način vas bomo v teh prizadevanjih podprli. Hvala, gospod kolegin Volš. Hvala, kolegica Volš. Sedaj pa dobi beseda spet komisar Hogan. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Želim se zahvaliti eh, govorcem za angažma in želim, že zagotavljam vam, da si bomo še naprej prizadevali najti rešitve z ZDA eh, v vseh vprašanjih, tudi kar zadeva digitalni davek uh, januarja grem na obisk v ZDA in tudi tam se bom trudil za rešitev. In želim izkoristiti to priložnost, gospod predsedujoči, da se zahvaljujem, zahvalim vam, vaši ekipi za prijaznost in za dobro sodelovanje s komisijo v letu 2019 in da želim vam in, vse, si, ok, si in vsej ekipi eh, torej, eh, srečno novo leto in vesele božične praznike. Hvala, gospod komisar. S tem smo na koncu plenarnega zasedanja v letu 2019. Vsi vemo, kako izgledajo četrtki popovdan. Zadnja razprava, mnogi so se že morali odpraviti na pot. Jaz bi bil zelo vesel, če bi lahko izrazil željo, da Eh, tisti, ki govorijo v četrtek popovdan, eh, ne eh, jamrajo samo, kaj ti, ti, ti pogovori so, se tudi posnemajo. In če bo nekoč uporabljen vaš govor, se ne bo vedelo, ali je vaš govor bil v četrtek popovdan ali kdajkoli. Danes opoldan je bilo naprimer plenarno zasedanje polno in je slika bila povsem drugačna. Tudi jaz vam želim mirno, uh, miren čas um, praznikov in tudi lep, dober začetek novega leta, veliko uspeha, um, veliko uspeha tudi skupnega uspeha in upam, da vas, se bomo dobili v stari in tudi novi svežini. V naslednjem letu želim se zahvaliti seveda tudi vsem sodelavcem tu na predsedniškem odru in vsem, ki so za eh, ok zastekli, torej tolmači, ki so eh, naš eh, zrak v parlamentu, s katerim dihamo. Brez tolmačev se ne bi razumeli. Mene pa sploh ne bi razumeli, ker ti uporabljam zelo močan akcent, za katerega se pri tolmačih opravičujem. In tudi eh, za naslednje leto se eh, veselim sodelovanja z njimi. Gospod Zambacki, rekli ste, da sem zelo strok. Eh, pravzaprav um, sedaj ne bi dobili besede na modri karton, ampak izjemoma vam dajem besedo. Tukaj što mu prvrgahte, za kot vi blagodarja. No, uh, moram se popraviti. Morate biti zelo strogi s časom in prosim, da eh, tako ravnate tudi v prihodnosti. Ampak kar zadeva um, čas, ki je predviden za razprave. Uh, si je treba vprašati, ali naj bi sploh imeli te razprave ob četrtkih popovdan. O tem je treba razmisliti. Želim se zahvaliti vam, predsedujočemu komisarju eh, po tolmačem in želim vam vesel božič in srečno novo leto. Hvala lepa. Eh, torej, zapisnik bo predložen na naslednjem plenarnem zasedanju potrditev in um, posredovali bomo dokumente in resolucije tudi osebam, ki so navedeni v resolucijah. S tem prekinjamo plenarno zasedanje. Želim vam srečno pot domov.